Začenjamo s drugim delom našega današnjega zasedanja. Najprej kratka najava. Rada bi vas upozorila na kampanjo Združenega kraljestva Dying to Work, Tukaj gre za zaščito delojemalcev z terminalno boleznjo. Dva predstavnika sindikata Združenega kraljestva bosta v torek 19. torej danes obiskala parlament z plakati in upata, da bodo poslanci odbora za zaposlovanje pripravljeni za slikanje skupaj za plakati iz te kampanje in upam, da boste velikodušni tisti, ki mislite, da je v redu, če se postavimo za to, da Velika Britanija ostane v Evropski uniji, za to namreč gre. In fotografijo bomo posneli med tretjo in peto uro popovdan v predvirju te dvorane. To pomeni, da zdaj lahko začnemo z elektronskim oglasovanjem. Tisti, ki pa se želite fotografirati, to lahko tudi naredite. Upam, da imate svoje glasovalne kartice. Imate tudi glasovalne sezname. Sama še čakam na jutro. No, pa začnimo. In sicer kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog ne, kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani. Preverimo. Predlog spremembe 17. Yes, we close the Glasovanje je zaključeno. Dvaindvajset za in sedemindvajset proti, torej zavrnjeno. Osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. 19 torej. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 27 proti 24. Kompromis CB za proti vzdržani sprejeto. Kompromis CA za proti vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis HA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis drugi del. Torej 28 za, ne. To je dodatek, torej. To je dodatek, ki pravi through, for example, simplified VAT e requirements. Kdo je za? Proti, vzdržani, preverimo. Preverimo. Pri LS e imamo enega preveč. Lahko zaključimo z glasovanjem. Sprejeto. Uh, Zdaj pa predlog spremembe 31. Trebesijo za proti, vzdržani. Lahko bi bilo sprejeto ali zavrnjeno, torej preverimo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis QA za proti vzdržani morda zavrnjeno, ampak preverimo. Spravi kompromis QA, glasujemo. Še vedno glasujemo. Enega preveč imamo pri ELS. Vzdržani. Kaj običajno naredite, če nekdo nima kartice? Hvala. Vedno znova govorite o kompromisu QA. Obstaja DA, ne vidim pa QA na glasovalni listi. DA je naslednji. QA je pred tem. da sledi qa. I don't think, I don't think, Maria, Marija, mislim, da ne moremo narediti izjeme. Lahko tečeš po kartico ali pa ti jo nekdo prenese. Zdaj pa glasujemo ponovno kompromisu QA. Upam, da je zdaj vse jasno. Šestindvajset proti dvaindvajset, zdaj pa kompromis DA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe osemintrideset, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 glasujemo. No. Sorry. And the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno z enakim rezultatom 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Potem pa prehajamo na naslednjo stran. Kompromis en, za, proti, vzdržani, sprejeto. 51, za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis G, za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, morda zavrnjeno, ampak preverimo. 59. Glasovanje je zaključeno in dejansko je zavrnjeno. Šestdeset. Tukaj imamo ustni predlog spremembe SD-ja, da bi fact that nadomestili za intention of. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, preverimo. 61. Glasujemo. 54 za sprejeto. Ja, je sprejeto. 27 za. Kompromis H za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis I za proti proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis ja, za, proti, vzdržani, sprejeta. Še dodatek pri predlogu spremembe 80, to je kompromis J. To je dodatek, o katerem moramo glasovati, kdo je za. Gre torej za dodatek, ki ga bom kar prebrala, da lahko slišite. To je na strani 10 glasovalnega seznama. Predlog spremembe 80. Predlog spremembe Jean Lambert. Če je kompromisija sprejet, odpade prvi del, o drugem pa glasujemo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 Uh, Glasovanje je zaključeno. In rezultat je 30 proti 23 za. Enainosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo predlog spremembe 83. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 25 za in 23 prosi. 84 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, preverimo. Predlog spremembe 89. Glasujemo. Glasovanje je zdaj zaključeno. Zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 umaknjen. Imamo pa kompromis M za. Proti vzdržani sprejeto. 98 za, proti vzdržani sprejeto. 99 za, proti vzdržani sprejeto. 100 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis O za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104, preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zdaj zaključeno. In to je sprejeto. Kompromis P za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. 6 za proti vzdržani sprejeto preverimo. Predlog spremembe 6. Glasujemo. In glasovanje je zdaj zaključeno. Sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Zdaj pa 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa še ena. Glede uvodnih izjav. Uvodna izjava A. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, sprijeto se upravičujem. Zdaj pa B za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasovanje o osnutku mnenja, kot je bilo dopolnjeno. Glasovanje je zaključeno. Rezultat je 43 za, 8 proti trije pa vzdržani. Ali kdo nasprotuje temu, da ta rezultat glasovanja vključimo v zapisnik? Ne, ni nasprotovan, torej bo to vzdržano storjeno. To pa pomeni, da lahko nadaljujemo našim dnevnim redom. We will now proceed with the. Do this, this one.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 Nadaljujemo s točko 14 na dnevnem redu, mnenje odbora regije z naslovom vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela. Besedo na začetku dajem predstavniku, poročevalcu odbora regije, gospodu Enriku Rosiju, ki nas bo popeljal skozi to mnenje, časa imate 10 minut, potem pa bomo prisluhnili našim poslancem in predstavnikom političnih skupin. Izvolite, beseda je vaša. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Najprej se vam zahvaljujem. Mir v dvorani, prosim. Hvala za povabilo, da vam lahko predstavim eh, mnenje odbora regi z naslovom Vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela. Dovolite mi, da takoj poudarim delo, ki ga vaš odbor opravlja tako ustrajno glede socialnih tem, vključno s trgom dela. Dejansko gre po mojem mnenju za socialno vprašanje primarnega pomena. Tudi, če se zavedamo, da obstajajo pravne obveznosti, ki jih določa pogodba in ki omejujejo določene ukrepe in preprečujejo zavezujoča dejanja Evropske unije, pa vseeno menim, da je vprašanje brezposelnosti element trga dela, ki se ga moramo lotiti na evropski ravni. V mnenju odbora regi sem tako zelo odločno podprl to tezo. Prepričan sem namreč, da kriza legitimnosti in kriza verodostojnosti, s katero se srečuje Evropska unija, da se zoper to krizo lahko borimo z večjo evropsko ozaveščenostjo. Ta pa izhaja iz zaščite najšipkejših, ki ne smejo biti, niti se ne smejo počutiti diskriminirane zaradi tega, odkot prihajajo. Podatki o socialnem položaju, ki so bili objavljeni strani Evropske unije, kažejo, da dolgotrajna brezposelnost še danes predstavlja 48,2 odstotka celotne brezposelnosti v Evropski uniji. V celotni Evropi imamo 10 milijonov dolgotrajno brezposelnih ljudi. To je skoraj ena država. Nedvomno pa ta skupina ni ustrezno zastopana v inštitucijah Evropske unije. To je pravzaprav škandalozno, če si smem dovoliti to pripombo. Zato se mi ne zdi ustrezno mnenje sveta z dne 15. januarja 2015, ko je svet izrazil zaskrbljenost nad predlogom komisije, da bi dolgotrajno brezposelnost vključili kot kazalnik neravnovesja v državah članicah. Evropski svet je bil mnenja, da socialni kazalniki in kazalniki trga dela niso primerni za opredeljevanje makroekonomskih tveganj. Menim, da je to zmota, ker se ne upošteva, da socialne posledice krize lahko močno vplivajo tudi na gospodarsko uspešnost celotne Evropske unije. Zelo pomembno je, da se s tem slabšajo makroekonomska ravnovesja, predvsem pa se ne upošteva, da socialne posledice, moralni razpad, pa tudi poslabšanje zdravja, socialne napetosti, politične napetosti, vse to lahko povzroči trajna brezposelnost, ki, kot rečeno, zadeva 10 milijonov evropskih državljanov. In Če zdaj nekoliko konkretneje omenim priporočilo sveta glede dolgotrajno brezposelnih, bi rad povedal, da poleg zaskrbljenosti in omejitev kaže pozdraviti ta priporočila, saj kaže vsaj dovzetnost za problem. Prav tako opredeljuje nekatere načine za boj in govori o tem, kako srednjo vlogo igrajo zavodi za brezposelnost. To je torej korak naprej vendar pa morajo države še vedno nositi breme reorganizacije eh, zavodov za zaposlovanje, predvsem, ko gre za javno službo. Tam morajo brez diskriminacije izvajati svoje storitve. Storitve za zaposlovanje oziroma zavodi za zaposlovanje so bili prizadeti zaradi krize, morajo ponositi še večje breme. Na ta način imajo manjše možnosti za uspeh in večjo možnost za neuspeh, glede na to, da je stopnja brezposelnosti vedno višja. Očitno gre za nekaj, kar temelji na zelo restriktivnem tolmačenju načela subsidijarnosti. To samo še slabi dojemanje vloge Evropske unije, ki je že danes prešipka na podlagi teh predpostavk in tega položaja je odbor regi potrdil moje mnenje z veliko eh, in vse splošno večino. Naj spomnim nekatere ključne točke mnenja odbora regi. Na najprej je treba določiti evropske standarde glede eh, veščin in kvalifikacij osebja, ki delajo na področju zaposlovanja. Drugič, treba je opredeliti evropske ukrepe, ki omogočajo državam članicam, da se učinkovito prilagajajo tem standardom glede na sedanje ogromne razlike med državami, tako kar zadeva strukturo Zavodo za zaposlovanje, kot tudi samostopno brezposelnosti. Predlogi bi se morali izvajati, vključno z reformami in pobudami. Tretjič, bolj strukturne zahteve na področju brezposelnosti. Vsaka država bi tu lahko uporabila lastna sredstva in lastne sklade, tudi sredstva, ki jih dobijo iz Evropskega socialnega sklada. Razlikovati pa je treba strukturne zahteve od tih, ki jih narekujejo, recimo dolge in poglobljene krize. Tu bi lahko imeli neke dodatne ukrepe, ki bi jih izvajala Evropska unija na podlagi načela subsidijarnosti in solidarnosti. Četrtič, v primeru neuspeha je treba predvideti bolj univerzalne forme podpore na evropski ravni za zagotavljanje dohodka. Na ta način bi morali brezposelni dobiti možnost za zaposlitev. Z našim mnenjem smo zagotovili možnost, da bi se te ukrepe pregledale v okviru pregleda večletnega finančnega okvirja za obdobje 2014-2020. Na ta način bi lahko začeli konkretno razpravo o tej problematiki. Podobno v okviru letnega pregleda za obdobje 2014-2020 bi po našem mnenju morali omeniti tudi jamstva za mlade 2016. Prav tako bi rad omenil pobudo za brezposelne, dolgotrajno brezposelno. To smo eksperimentalno izvajali v moji regiji Toskani. In sicer smo imeli javne razpise za začasno in izredno delo za delavce, zlasti tiste, ki so najbolj prikrajšani in ki so že dolgotrajno brezposelni. Uspeh je bil takojšen in odziv je bil velik, tako na strani javnih ustanov, kot tudi na strani dolgotrajno brezposelnih. Vedeti moramo, da svet ni upošteval mnenja odbora regi in, koliko razumem, tudi ne želja Evropskega parlamenta. Vendar pa menim, da se da še kaj narediti v tej smeri, kajti bitka nedvomno ni končana. Primerno se mi zdi spomniti tudi na pomen sporočila komisije glede posvetovanj o evropskem stebru socialnih pravic. Evropska komisija je povdarila, da tveganje makroekonomskih šokov predstavlja nevarnost za evrsko območje. Tu je treba upoštevati tudi velike razlike in različno socialno uspešnost med državami članicami. Vprašamo se, Kakšen pomen imajo načelne izjave, če se ne pretvorijo v konkretne ukrepe, ki bi jih lahko izvajali tako na nacionalni kot na evropski ravni? Mislim, da bi bili zelo omejeni v naši viziji, če ne bi videli nacionalnih vidikov, ki predstavljajo del mozaika, ki se mu reče evropski trg dela. Evropa je sistem delov, ki med seboj komunicirajo in slabost ene države ne sme postati grožnja za standarde druge države. To ni nepravično, niti ne modro. Mislim, da ne bo enostavno oblikovati evropskega trga dela, vsaj ne v kratkem roku. Prepričam pa sem, da nam lahko uspe, če se bomo vsi skupaj potrudili za doseganje tega cilja. Hvala lepa za vašo pozornost. You, Najlepša hvala, gospod Rosi. Seveda delamo na istih temah kot vi. Sedaj pa bom besedo kar predala. pripravljalcem eh, vprašanje za ustni odgovor odbora za zaposlovanje in pa predloga resolucije o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela. Najprej gospod David Kasa v imenu e LS. E Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil gospodu Rosiju za to, da se nam je pridružil. Hvala tudi za odlično predstavitev. V mnenju na temo vključevanja dolgotrajno brezposobnih na trg eh, dela, seveda, odbor regij omenja vzpostavitev ad hoc sklada. Predlagajo jamstvo, podobno jamstvu za uh, mlade, s katerim bi se lahko borili proti dolgotrajnemu brez, uh, dolgotrajni brezposobnosti, se upravičujem. Uh, Zanima me, če bi lahko kaj povedal o tem, eh, kakšen bi bil ta sklad, kdo bi bil eh, upravičen do sredstev z naslova tega sklada in eh, kakšna bi bila na to posledica za sodelujoče, kako bi vse skupaj vplivalo na sodelujoče. Zanima me, če bi lahko kaj po, več povedal o tem predlogu odbora regi. Hvala. Lopez. Gospod Havi Lopez, izvolite. Muchas gracias. <clears throat> A mí me gustaría. Najlepša hvala. Imam vprašanje za gospoda Rosija v zvezi s premembami, ki zadevajo predlog komisije, resolucijo parlamenta in eh, končno različico besedila sveta. Razlike so precej velike med temi besedili ko smo analizirali, kar, kaj se je zgodilo, smo videli, da smo v parlamentu dejali nekaj v naši resoluciji, eh, svet pa je na to sprejel zelo eh, drugačno besedilo. Naj predstavim te razlike. Najprej, kar se tiče pravne podlage, smo v odboru zahtevali eh, člen 149, ampak svet je izbral 148.2 kot pravno podlago, kar pomeni, da Evropski parlament pripravi zgolj mnenje. To nas je zelo zanimalo, zato ker velja za 10 milijonov ljudi. Poskušali smo dobiti orode, s katerim bi se lahko borili proti dolgotrajni brezposelnosti, biti. Eh, govorili smo s komisijo o tem, kako bi lahko izboljšali eh, javni register. Poskušali smo zagotoviti, da javne uprave ne upoštevajo zgolj tisti, ki so registrirani kot eh, dolgotrajno brezposelni, ampak da poskušajo doseči tudi tiste, ki niso registrirani. V končnem besedilu pa uh, se sklicujemo zgolj na tiste, ki so registrirani kot dolgotrajno brezposelni. Komisija se s tem prav tako ni strinjala. Na to vprašanje ocenjevanja posameznikov imeli smo obdobje dveh mesecev za to oceno, besedilo sveta pa je ponovno drugačno. In na to še vprašanje vključevanja na trg dela. V našem besedilu smo jasno izpostavili uh, zaveze, uh, odgovornost in dožnosti tako delodajalca, kot tudi delojemalca. V končnem besedilu sveta pa imamo besed, eh, ubeseditve, ki niso uravnotežene. Vse eh, breme je zvrnjeno na delodajalca, eh, oziroma se upravičujem, na delojemalca, na zaposlenega, ne govori pa o delodajalcih, ne govori o državah članicah. Imam cel seznam eh, takšnih primerov, ki bi jih lahko predstavil. Strinjam se z vašim eh, mnenjem, mnenjem, ki ste ga predstavili. Zdi se mi, da glede na to, kako trdo smo delali eh, pri pripravi te resolucije, o tem smo se pogovarjali, imeli smo razprave v parlamentu, sprejeli smo končno besedilo, sedaj pa je besedilo sveta zelo, zelo drugačno v primerjavi z našim. In eh, to se mi zdi eh, nespremljivo. Zdi se, da svet omejuje program in to v kar veliki meri. Že V začetku smo dejali, da si želimo učinkovitega urodja. Zanima me, kaj se bo sedaj zgodilo. Kako bomo rešili vprašanje teh velikih razlik med eh, tistim prvim predlogom komisije in končnim besedilom? Sprejeli bomo še nekaj eh, vprašanj. Drugače ne boste imeli dovolj časa, da bi eh, podali odgovore. Gospa Žitnanska. Pani predsedajúca, ďakujem aj pánovi Rosimu za predloženie tohto stanoviska. Taktiež by som sa pripojila k tej otázke. Hvala lepa, hvala tudi za predstavljeno e, stališče. Podpiramo kolega Kaso. E, želeli bi, da nam e, gospod Rosi ta vedik še nekoliko bolj pojasni, odkot pravzaprav prihaja denar, kdo ima pravico do njega. Eh, potem naslednje vprašanje pa se nanaša na toskanski primer dobrega dela. Mogoče bi lahko eh, še pojasnili eh, to uspešno delo, ko gre za vključevanje dolgoročno brezposelnih. V priporočilu odbora regi piše, da moramo podpirati tudi javna dela. To je kot neke vrste pripravljalno delo dolgotrajno eh, brezposelnih za nadaljne vključevanje. Na Slovaškem imamo zakon, eh, ki se nanaša na javna dela v povezavi z bojem proti revščini. Ampak eh, ta javna dela dolgotrajno brezposelne bolj slabo motivirajo, da iščejo neko trajno rešitev, denar se nekoliko zlorablja in težko. Uh, se vprašanja eh, rešijo za daljši čas. Podobna vprašanja prihaja tudi iz Polske in Mačarske. Ali lahko sami poveste, kakšen dober primer, kako lahko take postopke bolje podpiramo z javnimi deli? Hvala. Jana Tu. Mm, Hvala, gospa predsedujoča. Nadaljevala bom v estonščini, imam namreč na voljo tolmačenje. To je zelo pomembna tema, zahvaljujem se vam za uvodno predstavitev. Nočem vam zastaviti preveč vprašanj, zato ker so vprašanja, ki eh, so jih že zastavili kolegi in kolegice, eh, zelo zanimiva in jih podpiram. Tema je zapletena, to je res. Mislim, da se nismo dovolj posvetili dejstvu, da so dolgotrajno brezposelni tako na robu družbe, da jih že težko uh, najdemo. In mislim, da so uh, lokalne uh, vlade prav tako odgovorne za to. Ne vem, če lahko rešimo to problematiko brez evropskih sredstev. Mislim, da moramo pritisniti tudi na države članice. Lahko omenim, naprimer, mojo državo, Estonijo kot primer. V eni od regij v naši državi je zaradi padca cen nafte prišlo do zaprtja več tovarn, ljudje so izgubili eh, svoje službe. Prosili smo za sredstva iz eh, sklada za prilagoditev globalizaciji eh, Evropskega socialnega sklada. Ta sredstva bi naj uporabili za ustvarjanje delovnih mest, ampak nič se ne dogaja. Zanima me torej, kaj bi lahko povedali o konkretnih rešitvah, kako reševati te probleme, kako pomagati državam članicam, da bodo te ustvarjale nova delovna mesta. Strinjam se s kolegi, kdo so ti ljudje, ki so upravičeni do sredstev, kako bo vse skupaj delovalo v praksi, to me zanima. Najpomembneje je seveda, da te ljudi ponovno vključimo na trg dela. Hvala. Eh, next. Eh. Najlepša hvala. Naslednja je Paloma uh, López Bermejo. Sí, gracias por esta lepo zdrav in najlepša hvala za besedo. 10 milijonov dolgotrajno brezposelnih imamo v Evropski uniji in ta številka je neozdržna. 10 milijonov ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč. In ena od resnih posledic te dolgotrajne brezposelnosti je dejstvo, da uh, je vse skupaj posledica varčevalne politike. Varčevalna politika je privedla do brezposobnosti in s tem tudi do dolgotrajne brezposobnosti. Narediti moramo konec tej varčevalni politiki, ki je odgovorna za trenutne razmere. Zagotoviti je treba minimalni dohodek. Na voljo moramo dati sredstva, s katerimi bomo okrepili socialno varstvo. Eh, pomagati moramo ljudem s pomočjo nadomestil za brezposelnost. Še posebej tistim, ki so že utrpeli veliko škode. Poleg spremembe eh, ekonomske politike pa moramo eh, izboljšati tudi zaposlovalno politiko. Usmeriti se moramo v produktivnejši model eh, Eh, gospodarstva in zaposlovanja. Zagotoviti moramo visoko kakovostna delovna mesta. V tem parlamentu je eh, takšno strategijo že potrdilo računsko sodišče. Povedali so nam, da zmanjševanjem socialnih transferjev, čemu eh, smo priča v okviru jamstva za mlade, ni prava pot naprej, ne daje namreč pozitivnih rezultatov. ni povezave med eh, priložnostmi za usposabljanje in eh, zaposlovanjem. Kar se tiče eh, pomoči in podpori, ki obstaja zdaj, ti nista dovolj, ne ustvarjamo namreč delovnih mest. Sodelovati moramo z vsemi deležniki. Komisija mora dejansko konkretno podpirati zaposlovanje. To mora biti bistvo dela komisije in političnih odločitev komisije. Potrebujemo produktiven eh, gospodarski model, spodbojevati moramo eh, raziskave in inovacije, na ta način bomo vzpostavili nova kakovostna delovna mesta. Hvala. Terry Reint, ki je naslednja. Oziroma je ni, se obračujem. Hvala, gospa predsedujoča. Nisem Terry Reint, ki se bi pa rada upravičila v njenem imenu. Danes jo bom zamenjala predstavila bom naslednje misli, ki jih je želela deliti z vami. Če želimo zagotoviti učinkovito vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela, moramo upoštevati naslednje. Zagotoviti je treba ustrezno podporo eh, prihodkom, zagotoviti je treba varovalke eh, za negativno aktivacijo in pogojevanje. Sodelovati moramo z civilno družbo in organizacijami, ki imajo dolgo, dolge izkušnje. Uh, z dolgotrajno brezposelnih. Ne potrebujemo zgolj eh, kampanj za ozaveščanje, potrebujemo jasne zaveze, potrebujemo ustrezna sredstva, zato si prizadivamo v skupini zelenih. Ocena posameznika se ne sme navezovati zgolj na zaposljivost in eh, izbiro karijere. Paziti moramo na diskriminacijo na podlagi različnih ovir. Poleg tega pa bi radi izpostavili še, da eh, si želimo novih ukrepov za vključevanje v, na trg dela, potrebujemo ustrezne eh, scheme za integracijo na trg dela. Najlepša hvala. Nimamo več veliko časa, čaka nas namreč še uh, veliko točk na uh, dnevnem redu. Bodite prosim kratki in drnati. Ne, ponavljajte tega, kar so povedali že drugi. Gospa Laura Adže. Tukaj le zadaj sem, lep pozdrav. Želela bi si, da je ta ton, ki sem ga slišala, Zaradi smrti Erika Roberta slišali smo, da sta takrat umrla dva delavca. Očitno je, da pri zdravju delavcev Evropa dela trdo in tudi v Toskani mislim, da je potrebno bolje razmisliti o tem, v kolikšni meri je varnost delavcev. zagotovljena. Mislim, da zgolj čelada ne zadošča in mislim, da to uničevanje okolja ne bo povzročilo zaščite okolja, ampak bo to povzročilo zgolj uspeh multinacionalk in to se je dogajalo tudi v jamah v Karari. Evropa ponuja veliko možnosti, vi verjetno to veste, kaj ti vodite regijo, ki naj bi sodelovala v evropskih mrežah. Ampak mi, zahvaljujoč našim kolegom iz regije Toskane, predstavniki te regije, torej skupaj z njimi smo opravili nekaj eksperimentov, šlo je za skupine, lokalne skupine, ki naj bi omogočile integracijo dolgotrajno brezposelnih mladih, da bi preprečili, da bi mla zapuščali ozemlje. Ampak v resnici je šlo za čisto zapravljanje denarja. Govorimo o milijonih evrov. Ne vem, kako lahko govorite kaj takega, v resnici pa potem vidimo, da na terenu stvari gredo popolnoma v napačno smer. In tukaj imam v mislih obe ti dve delovni skupini, ki sta bili vzpostavljeni, morda boste vi lahko kaj več povedali, ampak lepo prosim pa, da ne ravnate tako kot minister Paduan, ki je govoril o Italiji, mi pa ni odgovoril. Zdaj me pa še zanima konkretneje glede Toskane. Vi ste bili pristojni tudi za izvajanje nadzora pri projektih. Zanima me, kakšne so odgovornosti glede Fidi Toskane in Monte de Paschi. Zdaj se res pogovarjamo o tem, kako se dela na terenu. Lepo prosim, da mi konkretno odgovorite. Eh. Dominik Marta. Oui, <coughs> madame le président, je vais être Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom, kot ste prosili. Globalno gledano se nam zdi, da imamo na mizi dve možnosti. Teo kolega pravi, da potrebujemo uh, univerzalni dohodek. Drugi, naprimer kolegica iz Estonije, pa pravijo, da je treba najti delovna mesta. Ampak, ko uporabimo uh, Evropski socialni sklad, ko uporabimo ustrezne sklade, ki so na voljo, Eh, nažalost delovnih mest ni več, kljub temu, da smo ta sredstva uporabili. Mislim, da moramo govoriti o posle oziroma o vzrokih tega dolgotrajnega brez, eh, dolgotrajne brezposobnosti. Mislim, da gre za odpiranje eh, evropskih trgov. O tem smo se pogovarjali do povdan, ko smo govorili o Koreji, gre za te tip eh, gre za uh, Kitajsko, gre za države z nizkimi uh, delovnimi stroški, ki izkoriščajo to situacijo. Veliko je socialnega dumpinga, ki ustvarja dolgotrajno brezposelne. Mislim, da ste uh, odpravili vse carinske ovire in ko naredimo nekaj takšnega, nas na to preplavijo proizvodi iz tujine, ki seveda škodijo lokalni proizvodnji. S tem se izvaja tudi varčevalna politika, namesto da bi porazdelili bogatstvo, eh, ljudje postanejo, postajajo vedno revnejši. Ni več bogatstva, torej ga niti ne moremo porazdeliti. To je težava. Uh, thank you, Brandon Benefaj. Hvala, Brandon Bonefaj. President. Želim se zahvaliti predsedniku Rosiju. Lepo je, če lahko opravimo izmenjavo mnen s predsednikom pomembne regije, ki se je vključila v številne projekte, tudi pomembne za evropske državljane. Prav tako Cenim tudi prispeve gospoda Rosija. Rad bi ponovno izrazil zaskrbljenost zaradi dolgotrajne brezposelnosti. Slišali smo, številke so zelo visoke. Zanimanjem sem prebral mnenje odbora regij in bil pozitivno presenečen, kako eksplicitno je v tem poročilu mm, bil opredeljen problem in predlagane tudi zelo ambiciozne rešitve. V poročilu najdemo nekatere ključne točke, še zlasti bi rad povdaril pregled eh, večletnega finančnega okvirja za to, da bi Evropska unija države članice ter eh, regionalne in lokalne oblasti lahko nadaljevale z ulaganjem v jamstva za mlade. Prav tako naj bi imeli celo neke vrste mm, subvencije za brezposelne v skladu z predlogom, ki ga je pri nas predstavil gospod Paduan. Kar pa zadeva svet, se strinjam s tem, kar je povedal kolega Vilopec, da gre za zelo šibek zakonodajni inštrument, potrebujemo pa močno platformo za programe in storitve, potrebujemo nekaj, kar bo kos velikim izzivom. Še zlasti potrebujemo personalizirane inštrumente, ki bodo narejeni po meri oseb in ozemelj. To so priložnosti, ki lahko povečajo kompetence v spreminjajočem se svetu oziroma trgu dela. Ampak vedeti moramo, da so vsaj v Italiji zavodi za zaposlovanje predstavljali šipko točko. Enega zaposlenega smo imeli na 254 ljudi. Za primerjavo v Nemčiji enega za 26 ljudi. Zato moramo te zavode za zaposlovanje izboljšati. Mnoge države govorijo o posodabljanju postopkov, na zavodih za zaposlovanje in to se je zgodilo ravno zaradi jamstv za mlade. To se je pokazalo tudi v podatkih, ki jih je Evropska komisija zbrala v svojem poročilu v okviru Evropskega semestra. Zato menim, da je nujno, da program za dolgotrajno brezposelne deluje v skladu z mehanizmi, z najboljšimi praksami in jamstvi za mlade, zato da bi lahko gradili na tem, kar je že bilo narejeno in da bi lahko izboljšali to, kar je treba izboljšati. Naj zaključim, predlog Evropske komisije vsebuje pozitivne elemente, pa tudi mnoge kritične točke, vendar pa lahko da rezultate samo, če bodo pobude dobro integrirane z že obstoječimi inštrumenti, da bi se spopadli z vprašanjem zaposljivosti. Predvsem naj pomenim tu jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih. In zanima me tudi mnenje predsednika poročevalca Rosija, ki se mu zahvaljujem za njegovo prisotnost. Seveda nisem eh, želel se spuščati v nacionalna vprašanja, ker se mi zdi, da to tu nikogar ne zanima. Hvala, Tomas Mann. Hvala, gospa predsedujoča. Odbor regij in pa uh, socialno-ekonomski odbor sta dosegla kompromise, kar se mi zdi dobro, ni vedno tako. No, eh, če se nekaj izpogaja samo eh, v italijanskih regijah, v Evropi pa ne, to ni dovolj. kot uh, smo prej že omenili, tudi ni dobro, če se preveč varčuje. Eh, želimo solidne proračune, da lahko potem denar ciljno investiramo. Recimo v Nemčiji v času krize smo imeli na voljo denar tudi za skrajšan delovni čas, da so se eh, delovna mesta ohranjala. Mislim, da si moramo uh, prizadevati za to, da eh, desni radikalci iz tega mm, parlamenta eh, ne bodo stvari izkoristili v svoje namene. Enako velja tudi za begunce. Eh, prav ste opozorili, kako je z bojem proti Eh, dolgotrajni brezposelnosti. Evropski uniji potrebujemo ukrepe in te ukrepe je treba imenovati. Ja, eh, seveda imamo tukaj eh, tudi regionalne odgovornosti. Mogoče imate regionalne programe in zato imamo tukaj Evropski socialni skrat. Treba si je prizadevati v to smer, kajti sicer se bo zgodilo to, kar smo že doživeli, ko identificiramo centre, kjer je največ revščine, so nekatere države rekle, da bodo to storile same, potem pa se ni nič zgodilo in to moramo storiti mi. Na ta način bomo dosegli jasno evropsko dodano vrednost. In eh, zato vas prosim, da tudi vi v parlamentu eh, se trudite to doseči. Torej gre za to, da se povezujete s ciljnimi skupinami eh, in pa z ukrepi tako, da se bo iz Evrope ven nekaj storilo za te ciljne skupine. In to je, mislim, eh, da je pravi pristop. Ampak tukaj moramo biti polno odgovorni. Potrebujemo več soodločanja za več Evrope. Eh, če pa bo šlo za podpiranje neke dreje širjenja radikalizma, mi pa tega ne podpiramo. In zadnja je podpredsednica Danuta eh, Jaslovjecka. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala za eh, to predstavitev vaših izkušenj. Slišali smo, da ni povezave med eh, usposabljanjem in večjo zaposljivostjo. To eh, je zelo žalostno. Sama prihajam iz države, kjer so rezultati precej dobri in te povezave obstajajo. Pogosto pravimo, da sistemi v Evropski uniji izobraževalne sfere ne uh, usposobijo ljudi trg, za trg dela. In mislim, da različni programi usposabljanja lahko zagotovijo uh, ta most, ta premik uh, naprej, tako da ljudje najdejo uh, svoje mesto na trgu dela. Ljudje morajo biti pripravljeni uh, na trg dela. Analizirati moramo uh, potrebe, najti moramo prave uh, učitelje, tiste, ki bodo uh, ljudi usposabljali tako, da pokrijemo vrzeli. Še nekaj bi rada izpostavila. V tem odboru pogosto pozivam k zbiranju relevantnih informacij na evropski ravni, ampak s pomočjo regionalne ravni. Kar se tiče trga dela, je težko analizirati podatke in iskati rešitve, ko pa imamo na voljo zgolj eh, nacionalne uh, podatke, ki pa ne uh, omogočajo pravega upogleda v to področje. Imamo dva milijona uh, praznih delovnih mest, na to pa imamo tudi milijone in milijone ljudi, ki nimajo ustrezne usposobljenosti, da bi zapolnili te položaje. In nihče nam še ni znal povedati, kje obstaja to pomankanje, zakaj imamo dva milijona eh, nezapolnjenih delovnih mest. Zanima me, če bi lahko kaj več povedali o tem. Kaj menite o usposabljanju? Je usposabljanje uporabno ali ne? Hvala. Najlepša hvala za vse prispevke. Veliko vprašanj ste dobili. Morda imate tudi kakšna eh, lasna sporočila. Ni treba zgolj odgovarjati na vprašanja, ki ste jih eh, dobili. Izvolite. Eh, Najprej hvala poslancem za mnoge pripombe in za očitno zelo strasten odziv Rad bi se odzval predvsem na to, kar je povedala gospa Žeja, ki mi postavlja na evropski ravni neopravičeno vprašanja o regiji. Bom pa prijazno odgovoril gospe Ažeja tudi v pisni obliki in prosil, da Na naslednjem zasedanju odbora, glede na to, da nisem član, ne bom sodeloval, morda lahko to tam razširi, posreduje tudi ostalim. Kar pa zadeva akcijske skupine, skupine za ukrepanje na lokalni ravni, smo bili izbrani in smo pač dobili ustrezna sredstva. Kar zadeva Fidi Toskano, v petih letih najhujše krize, in kreditnega krča je bilo zagotovljenih 1,4 milijarde obrtnikom in majhnim podjetjem iz naše regije. Ti bi v nasprotnem primeru ne imeli dostopa do nekakršnih finančnih sredstev. Naj pa povem, da smo bili tudi med redkimi, samo mi in Pulja smo sprejeli načrt za zaščito pokrajine in tudi kar zadeva izkope, glede na to, da se pogovarjamo o brezposelnosti, smo pripravili zakon, ki ga je nacionalna vlada žal izpodbijala in eh, tisti, ki opravljajo izkope, bi bili po tej zakonodaji dolžni zaposliti več ljudi, kar se zdaj ne dogaja, zato da bi razdelili naravno bogatstvo, kot je marmor, v širši krok in da bi zmanjšali brezposelnost. Kar zadeva varnost, smo že ukrepali in bomo še ukrepali vse do zaprtja jam, kjer prihaja do hudih poškodb in celo poškodb s smrtnim izidom ključni razlog za take dogodke pa je nespoštovanje temeljnih pravil varnosti. Bom pa podrobne, kot rečeno, na vse odgovoril v pisni obliki. Kot strokovnjak za evropske zadeve in formalizmov, s katerimi se včasih srečujemo, naj povem, da ko mi je odbor regi poveril to nalogo, sem imel občutek, da gre za povsem novo vprašanje. Vprašanje, ki do zdaj, tudi glede na to, kako je zastavljena Evropska pogodba, torej vprašanje, ki se je obravnavalo zgolj na nacionalni ravni, ne pa na evropski. Zavedali smo se, da orjemo ljudino in zato tudi tisto, kar smo slišali od samega sveta, čeprav vemo, da je naš dokument že plot kompromisa, kot je povedal gospod Tomas Mann. Ampak na komisiji je naše besedilo bilo še dodatno oslabljeno pri vseh tistih vprašanjih, ki smo jih želeli rešiti. Kot sem že na začetku povedal, smo zaskrbljeni zaradi nekaterih držav, ki očitno nimajo v mislih Evrope, ki bi na teh področjih eh, delovala, se razvijala. In tu prihaja do nasproti, kjer vidimo, da so možnosti za ukrepanje, so pa tudi možnosti za gradnjo zidov. Tukaj gre za člene 151 in 153 pogodbe, ki vam jih ne bom prebiral, ker jih nedvomno bolje od mene poznate. Izhod, ki smo ga poiskali, pa je, da razlikujemo med brezposelnostjo, ki se lahko opredeli kot strukturna brezposelnost. Sam nasprotujem konceptu strukturne brezposelnosti, ampak ker se pogovarjamo o kompromisih, lahko govorimo tudi o strukturni brezposelnosti. Jaz bi raje govoril o polni zaposlenosti. In eh, vemo, da po vojni, po strašnem uničenju, so vse politične skupine imele za cilj polno zaposlenost. Zdaj pa nam ne uspe sprejeti niti koncepta, ki je bistveno manj radikalen in eksploziven. To pa je, da bi opredelili strukturno brezposelnost v vsaki državi posebej. In če bi šli čez to strukturno brezposobnost, bi bila potrebna intervencija na evropski ravni na podlagi načela subsidijarnosti. In na ta način bi to, kar se dogaja v sosednji državi, če gre socialno gledano za nekaj, kar povzroča napetosti in težave, Preprečili bi, da bi se to odražalo tudi pri meni, ne samo finančno in ekonomsko, pač pa tudi v samih napetostih. Zato predlagamo, če tudi se meni zdi to nekoliko preveč poenostavljeno, ampak predlagamo strukturno brezposelnost, s katero se morajo ukvarjati države. Nad mejo te strukturne brezposelnosti pa bi se z tem vprašanjem ukvarjala Evropa, seveda je to treba še proučiti, raziskati tudi na podlagi tehničnih podatkov o najboljšem ravnovesju. Pomembno pa je, da se je Evropska komisija ovedla pomena zavodov za brezposelnost. Sam vidim, da so ogromne razlike. Sam sem sodeloval tudi v pogovorih in kolega Bonifej je to omenil, torej sodelujem v skupinah, ko se pogovarjamo z vlado o zavodih za zaposlovanje. Razlika med nami in Nemci recimo je ta, čeprav delamo velike korake naprej, pa vidimo, da imamo skupaj 8 tisoč zaposlenih, v Nemčiji pa na zvezdni ravni imajo kakih 80 tisoč Seveda moramo poštevati tudi razlike v prebivalstvu, ampak dejstvo je, da če hočemo, da bodo naši zavodi za zaposlovanje delovali, mora država poseči in zagotoviti ustrezno kvalificirane kadre. To se je zgodilo tudi pri mladih. Ni res to, kar berete v časopisih. Mladi da je pobuda, ki je uspela in kljub omejenosti, kadrovski omejenosti, nam je uspelo mlade vključiti. Zdaj vemo, kakšne spretnosti, kakšne veščine, kakšna znanja imajo in jim lahko ponudimo ustrezno delo. Zato bi morali potencirati zavode za zaposlovanje. Ti zavode bi morali imeti odnos tako z tistimi, ki pa vprašujejo po delu, pa tudi za brezposelnosti, zlasti tistimi, ki so dolgotrajno brezposelni, zato da bi ti brezposelni bili bolje pripravljeni na povpraševanje, ki se pojavlja na trgu. Popraševanje, ki ga izkazujejo zasebna podjetja. Zato je vsekakor um, izobrazba ključnega pomena. Sam se pogovarjam z podjetniki, kakovostna izobrazba, In to, da lahko najdeš med ponujenimi delovnimi mesti nekaj, kar za te ustreza, to je nujno, to potrebujejo podjetniki. In ve se že, da človeški kapital, dobro usposobljen človeški kapital predstavlja ključni element za razvoj neke države in neke družbe. Zato, kot rečeno, zavodi za zaposlovanje, poznavanje povpraševanja na trgu dela, izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, ki morajo biti prijavljeni na zavodu in posledično nek sistem, ki omogoča, da povežemo povpraševanju in ponudbo na najboljši možen način. Komisija je dejala, da je dejansko treba delati na zavodih za zaposlovanje in to se mi zdi korak naprej, čeprav je res, da potem, ko se opredeli strukturno brezposelnost, bo vsaka država morala ukrepati. Sam ne bi želel izključevati tega, da bi morda lahko Evropa dala tudi kako spodbudo za izboljšanje zavodov za zaposlovanje in za določitev standardov, do katerih storitev imajo pravico brezposelni in tudi podjetja, ki najdejo v zavodi za zaposlovanje nek umestnik, ki jim pomaga, da najdejo ustrezne kadre. Pričemer seveda je pa izobrazba ključnega pomena, ker pripravi brezposelne na ponujena delovna mesta. Če bi nam to uspelo, bi bilo to izjemno Seveda potrebujemo tudi dovolj časa, kajti mislim, da se to ne bo zgodilo kar čez noč. Zato potrebujemo seveda tudi ustrezen čas. Na koncu pa se mi zdi, da gre za vprašanje sredstev, lahko bi ukrepali na različne načine in zdi se mi, da bi lahko bila velika priložnost, tako kot smo zapisali, če bi imeli možnost ko se bomo pogovarjali o pregledu dodeljevanja sredstev za obdobje 2014-2020. Mislim, da to sledi prihodnje leto, razprave pa so se že začele. Skratka, možnosti ukrepanja bi lahko bile dvojne. Prvič, povečanje sredstev. Potem pa se moramo vprašati tudi, kaj se je zgodilo z obdavčitvijo. Tudi ta prerasporeditev kot nek način večje pravičnosti. Nočem polemizirati, ampak če pomislimo, koliko so nekatere evropske države porabile za sanacijo bank, za sanacijo finančnih ustanov in pri tem seveda ne izključujem svoje države. Milijarde, seveda, o milijardah govorimo. Vprašanje brezposelnosti se mi zdi, da je bilo resnično preveč ob strani, izven reflektorjev. In ravno zaradi tega evropske inštitucije tvegajo, da bodo izgubile vredostojnost, da ne bodo več element zaupanja, v katerega naši državljani verjamejo. Potem pa bi lahko skupaj z novimi sredstvi zagotovili tudi neko prožno za tiste države, ki bi imele višjo stopnjo brezposelnosti. Ali pa, če dovolite, naj omenim tiste regije, ki bi lahko imele visoko brezposelnost. Toskana, in tu nimam nobenih osebnih interesov, ampak Toskana ima bistveno nižjo povprečno brezposelnost, kot je nacionalno povprečje. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Rossi, for sharing. Hvala lepa, gospod Rossi, da ste nam predstavili vsa ta dejstva in tudi razmišljanja čustva. Tole je odbor Evropskega parlamenta, ki obravnava enake stvari kot vi. In tudi mi se poglobljeno ukvarjamo z enakimi vprašanji, kot ste jih omenili tudi vi. Gre za regionalno ravnovesje, gre za nove možnosti. Eh, vsak v Evropi bi moral imeti možnost za zaposlitev, za osebni razvoj, enako velja za vse regije. Recimo, prek nekaj meseci smo se v parlamentu odločili za poročilo, ki ga je pripravil ta odbor. gre za zavode za zaposlovanje, neke nove vrste Euresa, da se vzpostavi neka zmogljivost, ki ljudem pomaga dobiti delovno mesto, začeti nekje, tudi na podeželskih področjih. Eh, na ta način imajo potem ljudje možnost izkoristiti te storitve. Hvala lepa, da ste bili med nami. Eh, žal mi je, da nekaj kolegov ni imelo priložnosti, da bi vam postavilo vprašanje, ampak ostali bomo v stikih, kaj ne? Hvala lepa še enkrat. Uh, to pa tudi pomeni, da gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Ja, to je točka petnajst. kako najbolje izkoristiti možnost ustvarjanja delovnih mest v malih in srednjih podjetjih. Besedo dajem poročevalcu gospodu Krasnodebskemu. Izvolite. Vrnčanca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Smo že pri naslednji točki dnevnega reda, ampak eh, problem ostaja enak. Gre za brezposelnost. Le da bomo zdaj brezposelnost obravnavali z drugega vidika. Postavlja se vprašanje, kaj storiti, da lahko MSP-ji izboljšajo svoj potencial za poslovanje. To vsi poznamo in to smo slišali že toliko krat v parlamentarnih odborih. Vemo, kako so MSP-ji zelo pomembni za naše gospodarstvo in pa za gospodarstvo držav članic. Kljub vsem izjavam, kljub temu, da vse čas govorimo, kako pomembni so MSP-ji za gospodarstvo, pa se pogosto uh, dogaja, da slišimo, da imajo pri svojem poslovanju veliko težav. V svojem poročilu skušam navesti določene probleme, seveda ne vse. Osredotočil se bom predvsem na tiste težave, ki se mi zdijo posebej relevantne. Naj najprej navedem tiste težave, ki so po mojem mnenju najbolj relevantne. Pomankanje zaposlenih, odtok možganov, uh, regulativa, regulativna negotovost, uh, konkurenca zaradi sivega gospodarstva, potem prevladajoča vloga multinacionalnih družb. V poročilu skušam zagotoviti jasno strukturo. Poročilo sem razdelil na tri dele. Prvi del obravnava ustvarjanje delovnih mest in kvalifikacij. izpostavljam pojav, o katerem se pogovarjamo, pa morda ne za dosti, gre za lažno, lažno samozaposlenost. Potem eh, odvečno formaliziranje dostopa do nekaterih poklicev, pa nekatere ureditve, ki ljudi odvračajo od tega, da bi se zaposlili v malih in srednjih podjetjih. V prvem delu tudi priporočam, da preučimo nekatere finančne spodbude za zaposlovanje mladih, recimo prek strokovnih uh, štipendij, kajti ve, vemo vsi, da zaposlitev v MSP-ju ne velja vedno za neko privlačno delovno mesto. Vsekakor pa gre za delovno mesto, za katerega potrebuješ določene kvalifikacije, če želiš razviti svojo poklicno pot. Potem naprej navajam izobraževanje in to v taki obliki, da se spodbuja podjetniški duh. Drugi del poročila se nanaša na regulacijo. Opravil sem, se, pos, sem, opravil sem posvetovanja s podjetniki. Pogosto pravijo, da imamo vse skupaj preveč regulirano. Pa ne samo to, v mnogih državah imamo eh, negotovost na področju regulacije. Predpisi se enostavno prepogosto spreminjajo. Reguliranje se torej prilagaja potrebam velikih korporacij. ni načela najprej pomisli na male, ko se oblikujejo predpisi, zato ti predpisi niso primerni za MSP. -je. MSP je dosti krat treba obravnavati popolnoma drugače kot velike korporacije. V zadnjem, torej tretjem delu poročila pa obravnavam vprašanje. pravične konkurence. O tem smo slišali že med razpravami na drugih odborih. Znano je namreč, da gremo se pojem običajno slabše eh, na področju obdavčenja. Komisar Hill je eh, to nedavno povedal na zasedanju odbora. Po njegovi oceni so MSP-ji 30-odstotno bolj obremenjeni z davki, to pa zaradi tega, ker si lahko velike multinacionalke privoščijo razne davčne ukrepe, kakorkoli to želite imenovati. Vsi smo nedavno slišali o panamskih dokumentih, pa o Luksemburgu še predtem, kakorkoli. težave s konkurenčnostjo so pogosto povezane s prilagoditvijo izvedbeni regulaciji. Kot sem rekel, ponekod so predpisi bolj ugodni za velike družbe, za manjša podjetja pa so lahko uničujoči. V drugem delu oziroma v tretjem delu omenjam še nekaj, kar je po mojem mnenju izredno pomembno. Želim namreč jasno povdariti, da so težave, s katerimi se soočajo MSP-ji, bolj navzoče v nekaterih regijah Evrope kot v drugih. Gre za osnovna pravila gospodarstva. Nove države članice, torej tiste države, ki so na zadnje vstopile v Evropsko unijo, oblikujejo oziroma so oblikovale svoje gospodarstva po uh, let, v 90-ih letih in zato so želele te države pritegniti tuje nalož, naložbe in pa tuje multinacionalke. Problem je, da obstajajo različni skupki pravil za velike družbe in pa za MSP in to je akuten problem, zelo, zelo opazen. Torej, danes moramo upoštevati vse te razlike, ki so nastale znotraj Evropske unije, ko govorimo o enakih priložnostih in um, enaki, pravični konkurenčnosti, kar je vse pomembno za razvoj sektorja majhnih in srednjih podjetij. MSP naj bi bili hrbtenica evropskega gospodarstva, eh, poleg tega eh, so tudi večinski zaposlovalci v državah članicah. Toliko v predstavitev poročila ki sem ga pripravil. Opravil sem že prvo izmenjavo mnen s poročevalci v senci. Upam, da bomo še naprej gladko sodelovali in da boste precej prispevali k temu poročilu, tako da bo to poročilo izboljšeno. Upam, da bomo pripravili dokument, ki bo relevanten in vsaj določeni meri uspešen, kajti vsi eh, želimo pomagati malim in srednjim podjetjem v Evropski uniji, da se razvijajo. Le tako se bomo lahko še naprej bojevali proti brezposelnosti, ki je že sama po sebi resen problem. Eden najbolj resnih problemov, s katerimi se danes soočamo. Hvala lepa, Dejdre Klune. Eh, oziroma, gospod Bah, izvolite, beseda je vaša. Prebral bom, kar je pripravila kolegica Dejdre Klune, kaj ti danes ne more biti z nami, da sama predstavi svoje stališče. Najprej bi se eh, zahvalil poročevalcu za dobro upravljeno delo v zvezi s poročilom. V poročilu so pokrita številna področja in tematike, ki so pomembni za MSP-je. Poročilo se osredotoča na financiranje in na veščine, na boljšo regulacijo in pa na pravične eh, sisteme obdavčitve. V smislu prednostnih nalog so po mojem mnenju to ključna vprašanja. Kot eh, poročevalka v senci za ELS pa menim, da je treba še par stvari dodati. V zvezi z vrzeljo na področju spolov si morajo države članice vrzeljati prizadevati, da se izboljša ravnovesje med eh, poklicnim in družinskim življenjem, potrebujemo tudi ustrezne zmogljivosti eh, oziroma ustrezno urejanje eh, dopustov, delovnega časa in podobno. Želimo ustrezne spodbude za vse, ki delamo oziroma da lahko delamo še več. Treba je posvetiti pozornost tudi enostarševskim družinam in tistim ljudem, ki prevzemajo Eh, večje odgovornosti. Poleg dostopa do financ je treba države članice pozvati tudi eh, k spodbudam na področju obdavčenja, na področju eh, spodbojanja podjetniškega duha. Treba je pozvati tudi Evropska komisija, da ustvari Evropsko okvirno uredbo, ki bo omogočila oblikovanje vse evropskega množičnega financiranja in pa vse evropskih investicijskih trgov. Z ureditvijo moramo države članice spodbujati k temu, da oblikujejo mesta vse na eni, me, točke vse na enem mestu, tako da bomo lažje Eh, zagotovili pomoč nekomu, ki se odloči, da bo ustanovil podjetje. podjetje. Eh, potem pa je tukaj še področje izobraževanja. Potrebujemo ukrepe za boljše priznavanje kvalifikacij in diplom po Evropi, vključno eh, z diplomami in spletnimi spričevali, recimo, kot jih dobimo prek množičnih odprtih spletnih tečajev gre za potrebovanje priznavanja neformalnega učenja, eh, kajti ljudje pridobivajo znanja na različne načine po vsej Evropi. To je samo nekaj primerov smeri, eh, v kateri želim iti v tem poročilu. Eh, menim, da je poročilo dobro in da ga je treba samo še nekoliko izpiliti. Hvala. Uh, Hvala. Emilijan Pavel. Hvala lepa. Čestitam poročevalcu mm, profesorju Krasnodebskemu in njegovi ekipi za dobro poročilo. Zlasti bi se zahvalil za vključujoč pristop pri delu na temu poročilu. Kot sem omenil že prej, resnično sem prepričal, da imajo MSP bistveno vlogo pri razvoju gospodarske inovativne rasti. Zlasti pa so pomembni pri uh, visoki kakovosti ustvarjanja delovnih mest. Uh, zadovoljiva podpora MSP-jem pa ni enaka posod po Evropski uniji v smislu dejavnosti nacionalnih administracij, uh, pravne varnosti in uh, zlasti glede tega, uh, kako se zagotavlja uh, zakonodajna področju varnosti in zdravja pri delu. V predlogih sprememb bomo pozvali k lažjemu dostopu do kreditov, mikrofinanciranja, podpo, eh, podpora po meri je tudi pomembna, da Eh, lahko podjetniki začnejo nova podjetja in izkoristijo potencial. Želimo, da države članice razvijajo dejavne politike delnega, eh, delovnega trga, da spodbuja raziskave, da imajo dobre javne storitve, infrastrukturo, da se spodbuja tudi investicije zasebnega sektorja v MSP-je. Želim povdariti, da države članice nujno potrebujejo eh, spodbujanje partnerstv z vsemi lokalnimi organi, institucijami, zavodi za zaposlovanje, podjetji, sindikati in civilno družbo ko gre za ustvarjanje, izvajanje in spremljanje eh, trajnostne strategije vključevanja in pa akcijskih načrtev. Poleg tega je treba spodbojati tudi ključno vlogo eh, MSP-jev eh, v razmerju do socialnih partnerjev. Na koncu pa bi pozval tudi k izboljšanju regulativnega okvira za socialna podjetja. Hvala lepa. Thank you. The third shadow rapporteur. Hvala. Martina Djabalova je tretja poročevalka v senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa za predstavitev poročila. Strinjamo se z večino, kar je bilo predstavljeno v osnotku poročila. Marjan Harkin uh, je že podarila, kakšne so stališča. Aldeja sama takrat nisem bila na sestanku žal. Uh, Eh, je bilo tako, da smo morali odložiti svoje delo, ampak eh, nič ne moremo storiti glede tega. No, vmes pa sem že predstavila določene predloge sprememb skupaj s kolegi. Omenila bom le nekaj teh predlogov. Želeli bi spodbujati podjetništvo med mladimi, kot ste videli tudi včeraj, ko smo imeli skupno zasedanje odborov Empol in Kult. Eh, zelo dobro je bilo, da sta tudi oba komisarja rekla, da je to um, prednostna naloga, uh, tudi ko gre za nove veščine in znanja. Potrebujemo stabilen, ugoden uh, regulativni okvir oziroma okolje, kot pravi poročevalec podjetja, potrebujejo stabilno regulativno okolje, potrebujejo pravno varnost, da lahko čim bolje poslujejo. Hkrati pa obstaja tudi potreba po ciljno usmerjenih spodbudah za zagonska podjetja, MSP-je, mikropodjetja, uh, ki potem lahko uh, um, zaposlujejo kvalificirano delovno silo in pa usposabljajo zaposlene. Potem pa tretjič, treba je znižati operativne stroške eh, MSP-jev in to prek digitalizacije, zlasti prek digitalizacije javnega sektorja, prek e-uprave, tako da lahko MSP-ji potem svoje vire osredotočajo na uh, eh, potencijal oblikovanja delovne, delovnih mest. Potem pa še en, še, na, še en predlog spremembe glede usklajevanja eh, potreb. Uh, po določenih kvalifikacijah, kot vemo, MSP-ji imajo zelo specifične potrebe po veščinah in znanju. Hvala lepa za pristop, ki omogoča sodelovanje. Veselim se že končne oblike poročila. Eh, gospod Selikiotis, mislim, da ni med nami. Ali ga nekdo zastopa? Da. Hvala lepa, predsedujoča. Prebrala bom eh, komentarje gospoda Silikiotisa. Uh, Eh, zahvaljuje se poročevalcu za delo, eh, za angažiranost. Guje. In NGL se veselita tesnega sodelovanja s poročevalcem. Poročevalci doseljci se strinja s pristopom MSP je treba bolje zaščititi sohrtenica gospodarstva. No, uh, eh, poročevalci v senci pa ne ve, ali res lahko govorimo o sektorju MSP-ju, kot eh, ste omenili v prvem odstavku. Poleg tega je nasplošno velja, da so stroški dela neke vrste breme za MSP. To je recimo navedeno v tretjem in trinestem odstavku treba je tudi upoštevati, da eh, MSP-je ne bi smeli eh, prispevati k socialnemu dumpingu, kar počnejo multinacionalne eh, družbe. To ste pravilno navedli v četrtem odstavku. Potem pa še zadnja, tretja točka. Treba se nasplošno sredotočiti na uh, interese podjetij, ampak tudi na uh, uravnovešeno vključevanje delovne sile. Glede tega uh, bomo tudi sami čim bolj prispevali. Prispevali bomo uh, predloge sprememb eh, in razpravali eh, o vseh kompromisnih predlogih sprememb, ki jih bo pripravil poročevalec. Hvala lepa. Poročevalka v senci, gospa Ždanoka je naslednja. Ja, tudi sama bi se e, zahvalila gospodu Krasnodepskemu za zelo dobro poročilo. Mislim, da je izredno pomembno, ko govorimo o brezposelnosti, da omogočimo vse te oblike podjetništva, da izkoristimo eh, potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Hkrati pa bi bilo morda dobro v poročilu omeniti tudi, kako zaščititi delodajalce in njihove pravice, kadar gre za socialni dialog v MSP-jih, ta praksa ni tako razširjena kot v večjih družbah. Govorimo tudi o oblikah majhnih in srednjih podjetij. Predlagala bi, da se posebej omenijo nekatere posebne oblike, recimo zadruge. Vemo, da v krizi ravno te oblike podjetij pokažejo sposobnost, da ohranijo uh, določeno število zaposlenih. V nekaterih podjetjih je namreč prišlo do kolektivnih odločitev, da se ohranijo delovna mesta, na račun tega pa so potem znižali plače to so tisti bistveni členi, v zvezi s katerimi smo pripravili svoje predloge sprememb. Z veseljem se bomo o tem pogovorili z gospodom Krasnodevskim. Hvala lepa, Laura Edžija ni nazoča, kar pomeni, da gremo naprej. Dominik Martan je naslednji. Merci, <clears throat> merci. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. rad bi se zahvalil gospodu Krasnodepskemu za opravljeno delo in rad bi mu čestital, kar je redko z naše strani. SM eh, MSP je izpostavil kot eh, bistvene, bistvene pri ustvarjanju delovnih mest, zato ker predstavljajo 80-90 eh, eh, odstotkov eh, zaposlenih v Evropski uniji. Nehati se moramo ukvarjati z multinacionalkami, kot je dejal gospod poročevalec, so eh, mala in srednja velika podjetja bistvo vsega. Glede davčnih sistemov, multinacionalke naredijo vse zato, da ne bi plačevali davkov. MSP-ji pa vsaj v Franciji plačujejo tam nekaj 30 odstotkov eh, davka. Pomagati moramo tem ljudem v Franciji nimamo nekih eh, bank, ki bi jim pomagale. Banke podpirajo banke in včasih multinacionalke. Lokalne oblasti, eh, bodi si departmaji, regije ali pa eh, občine, se ne osredotočajo na MSP-je. Kar se tiče časovnih rokov za plačevanje računov, jim včasih plačajo v 30 dneh, v 60 dneh, v 90-ih dneh. Tudi takrat, ko delajo za lokalno skupnost, niso vedno na uh, prvem mestu. Potrebujemo jasna pravila, ki bodo določila tudi uh, cene, ki jih morajo zahtevati uh, eh, MSP-ji. Uh, Čestitke, gospod poročevalec, pomagali vam bomo pri vašem delu. Vseeno pa bi rad povedal še naslednje, gos, uh, gospe in gospodje. Ponovno pristopamo z napačne strani. Danes se sprašujemo, kako pomagati MSP-jem ustvarjati delovna mesta. Moje vprašanje je drugačno. Kako pomagati MSP-jem, da ne bi uničevali e, delovnih mest, ki že obstajajo. Naj dam primer Francije. Vsak dan izgine tisoč delovnih mest v MSP-jih. Ampak o tem ne govorimo. Zato, ker gre uh, za eno delovno mesto tukaj, za dve delovne mesti tam, v medijih se o tem ne govori. Govorimo o uh, e, 500 izgubljenih delovnih mestih eh, v enem podjetju, ne govorimo pa o MSP-jih. Razmisliti moramo o tem, kako preprečiti, da bodo obstoječa delovna mesta izginila. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa, gospod Krasnodevski. Že se želite odzvati? Ja, par stavkov. Hvala. Gospod Man? Ja, najprej Tomas Man, potem pa poročevalec. Hvala lepa za možnost. Ja, prijavili smo se k besedi, ker želimo obravnavati to tematiko. Gospod Krasnodebski eh, je kolega, ki ga zelo dobro poznam, eh, tudi na. Eh, leto v Bruselj sva se pogovarjala, pozna, uh, nemš, zna nemško, tako da sva se lahko zelo dobro pogovarjala. In uh, sem na takočem. Poročilo je zelo dobro, tudi moji kolegi iz poslanske skupine pravijo, da je zelo pomembno, da ne govorimo samo, kako težko je za MSP, ampak tudi kakšen potencial imajo na voljo. In to je bilo zelo dobro opisano. Uh, otekanje možganov je gotovo pomembna tema. Ampak če ustvarimo podjetje, eh, ki bo ponudilo ustrezne priložnosti in ki imajo ustrezno ozaveščenost, potem lahko ohranimo tudi možgane. Ampak, eh, če nekdo želi nekam drugam, eh, je to res težko vprašanje. Potem drugič, konkurenčnost. ki ga povzroča siva ekonomija. To vsekakor obstaja in tega se ne nadzira dovolj. To je treba obvladati, tako da se bomo lahko odzvali. Pravzaprav bi morali biti uh, sposobni se odzvati. Če se pogovarjamo z MSP-ji, uh, eh, uh, eh, uh, smo imeli v preteklosti uh, podjetja, ki so imele tri, petletne načrte, ampak te dolgoročne eh, dimenzije zdaj več ni. Eh, biti moramo zelo prožni in mislim, da je poročevalec zelo dobro opisal to tematiko, gre za različne izobraževalne poti, šole, eh, ki so na voljo in nekateri res dobijo ustrezno priložnost. Tudi univerze. Eh, morajo biti ustrezno sposobljene, da se mlade eh, pripravi za delo v teh novih podjetjih. Skušamo dosegati tudi neke vrste izobraževalne pakte. To je bistven model za države članice, kjer ni na voljo ustreznih eh, izhodišč oziroma predpostavk. Potrebujemo torej neke vrste dogovor, da bodo mladi dobili pravo priložnost. S tem zaključujem počasi. V podjetjih eh, socialna odgovornost ni le neke vrste alibi, temveč pomembna programska pozicija. In eh, vem, da ta oris ni ravno romantičen, dejstvo je, da je v mnogih področjih eh, kar nekaj primerov, ki so odličen primer o neke odlične eksperimentalne delavnice v Evropi. Še enkrat čestitam poročevalcu. Eh, z veseljem bomo sodelovali pri, pri eh, oblikovanju končnega poročila. 27. april je torej rok. Hvala. Thank you. I give the floor to Madame Sondel. Merci, Madame la Présidente. Je voulais moi aussi... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada spregovorila o tem poročilu, o tej temi, ki se mi zdi izjemno pomembna. Najprej bi se rada zahvalila kolegu Krasnodebskemu, za opravljeno delo. Podpiramo to besedilo, mislim, da smo se našli v tem tekstu. Tudi sama bi rada ustrajala pri vlogi, ki jo imajo MSP-ji pri ustvarjanju delovnih mest. Tam je največ delovnih mest. Eh, MSP-ji ustvarjajo največ eh, delovnih mest. Imajo tudi pomembno vlogo v naših lokalnih skupnostih povezujejo naše skupnosti in zagotavljajo delovna mesta eh, tam. Obenem zagotavljajo prenos znanja, prenos tehničnega znanja in drugih znanj. Eh, pomembni so tudi za mlade, za usposabljanje. V besedilu je treba izpostaviti uh, prednosti in vrednote podjetništva. To je treba mladim ubiti v glavo že v mladih letih. Ehm, beseda podjetje ne sme biti nekaj, česar se bojimo. Beseda podjetje mora biti pomembna. E, ljudje si morajo prizadevati za to, da bodi si ustanavljajo podjetja, bodi si, da delajo za podjetja. Podjetništvo je treba izpostaviti. Druga stvar, ki bi rada izpostavila, pa je zakonodaja in naša vloga tukaj v Evropskem parlamentu. MSP-ji potrebujejo stabilno okolje, to smo že slišali. Mislim, da je pomembno, da pozovemo države članice, da ne sprejemajo uh, prekomerne zakonodaje. To je namreč eh, velika nevarnost za MSP-je, veliko birokracije. Zadnja stvar pa je, da morajo MSP-ji. Uh, eh, sodelovati v zakonodajnem postopku od samega začetka. Na to je treba zadeve oceniti, ko se spreme zakonodaja in uh, tako bomo ugotovili, če obstajajo težave. Še naprej moramo razmisli, razmišljati o tem, kako zakonodaja eh, velja za male in srednje, srednje velika podjetja. O tem je treba razmišljati v vseh fazah uh, pogajanj in postopka, še posebej v uh, fazi trialoga. Toliko z moje strani. Hvala. Thank you. Do Mr. Krasnodebski has something? Hvala, gospod Krasnodebski. Še nekaj na kratko. Hvala, predsedujoča. Zahvaliti se želim kolegom tako za to, da so dodali nekaj informacij, kot tudi za kritične pripombe in veseli me, da bomo lahko sodelovali pri tem poročilu in upam, da dobili dober kompromis. Naj povem, da sem opravil vrsto pogovorov s podjetniki glede sive ekonomije, pogovarjal sem se s peki, z malimi proizvajalci različnih vrst izdelkov in povedali so mi, kateri so problemi. In potem še ena stvar. Gospod Mann je bil tako prijazen, da je povedal, da je naše delo včasih zelo naporno. Ne glede na to, odkot prihajamo, iz katere politične skupine smo, pa se kljub vsemu v končni fazi lahko zedinimo. Tako da včasih je najbolj utrujajoč element prav potovanje. Imamo pa priložnost, da se med temi potovanji tudi eh, pogovorimo, zlasti v avtomobilih, ko potujemo v Strasburg, v Luksemburg, ko se lahko pogovarjamo, izmenjujemo izkušnje o naših državah in to je način, da pokažemo, kako skupaj ustvarjamo Evropo. Eh, Hvala lepa, gospod Krasnodebski. Temu bo sledila predstavitev ustvarjalnih mest v MSP-jih. Videli bomo torej drugačen eh, vidik, morda isti rezultat, ampak to ne bo z političnega vidika, ampak z drugačnega. Besedo dajem Irene Mandl, vodja raziskav pri Eurofundu glede vsega ustvarjanja delovnih mest v MSP-jih. Izvolite, beseda je vaša. Najprej hvala lepa za povabilo in za priložnost, da lahko predstavim to raziskavo. Gre za temo, o kateri ste se pogovarjali in o kateri se bomo še pogovarjali kar nekaj časa. Kot je bilo že omenjeno, MSP-ji niso samo hrbtenica gospodarstva, ampak bistveno prispevajo tudi k dinamiki evropskega trga dela. Zlasti zdaj podatki Eurostata za leto 2014 kažejo, da je bilo to prvo leto, ko so podjetja po nastopu krize začela ponovno zaposlovati. Torej MSP-ji so začeli ponovno zaposlovati in ne samo to, MSP-ji so tudi večinoma ustvarili nova delovna mesta v letu 2014 in napovedi pravijo, da se bo to še nadaljevalo. To je torej pozitivna zgodba, da ne govorimo samo o zaposlovanju, pač pa tudi o prispevku k razvoju Evrope. Obenem pa moramo vedeti, da imamo zelo veliko raznolikost med to veliko populacijo MSP-jo, In zelo dobro vemo, da vsi MSP-ji ne rastejo, nekateri tudi ne želijo rasti. Dobro jim gre, kar zadeva gospodarsko uspešnost, ampak si ne želijo rasti. Zato ne moremo vseh MSP-jev vključiti pod eno streho. Malo se ve, kateri MSP-ji rastejo oziroma želijo rasti in ali se srečujejo s kakšnimi ovirami in ali bi jih z javnimi okviri dalo kakorkoli podpreti. Zato smo z našo študijo želeli odgovoriti na ravno ta vprašanja, kateri MSP-ji ustvarja delovna mesta oziroma kateri so bolj dinamični, zakaj to počnejo, zakaj drugi ne počnejo tega in tudi kako se ustvarjajo delovna mesta in ali bi tu lahko prišlo do kakršnih koli izboljšav javnega okvirja, da bi bolje spodbujali ustvarjanje delovnih mest v MSP-jih. Malo se govori o tem, katere so gonilne sile in katere so ovire za ustvarjanje delovnih mest v MSP-jih. Ponavadi se pogovarjamo o strukturnih kazalcih, ki so omejeni na podjetja, ne pogovarjamo pa se recimo na starost podjetij. Recimo zagonska podjetja so ponavadi bolj dinamična pri ustvarjanju delovnih mest, nas pa je zanimala celotna zgodba. Zato smo naredili zemljevite Evrope in ugotovili, da je situacija bistveno bolj zapletena, kot smo si mislili. Namreč, ko smo se vprašali, kateri MSP-ji ustvarjajo delovne mesta, smo videli, da je tu vrsta različnih kazalnikov. Nekateri prihajajo od zunaj podjetja, to imate na modri strani, in to so predvsem tisti, o katerih smo se pogovarjali tudi tu. Gre predvsem za tiste, ki vplivajo na gospodarski razvoj MSP-jev. To so elementi, ki jih vidite tu, kot so recimo obdavčitev, upravno breme, regulatorno okolje in podobno. Zanimivo pa je, da je tole del zgodbe. Veliko več elementov, ki prihajajo iz podjetja, uloga podjetnika, znanja, ki so na voljo, odprtost podjetja, recimo eh, internacionalizacija, inovativnost, Eh, potem kultura sprejemanja tveganja, ki prevladuje v podjetju. Skratka, vidite vrsta dejavnikov, ki vplivajo drug na drugega in ti se razlikujejo od podjetja do podjetja. Zato smo iz vseh teh dejavnikov vpliva skušali izluščiti, katera so podjetja, ki najbolj vplivajo na ustvarjanje delovnih mest. Seveda se na to ne da odgovoriti enostavno in reči, da so mlada podjetja mednarodna podjetja, pač pa gre za kombinacijo različnih elementov. V našem poročilu smo zato ustvarili profil MSP-ja, to je idealno podjetje z največjim potencialom za ustvarjanje delovnih mest. In kot vidite, več je dejavnikov, ki označujejo ta podjetja nekaj elementov, kot so recimo eh, mladost, podjetje in tako dalje, potem pa so tudi mekejši dejavniki. Lasnik mora imeti neko zdravo raven pripravljenosti za sprejemanje tveganj. Potem je tu pomembna vsebina, pa tudi poslovne veščine, kadrovske veščine. En vidik, ki je bil prej omenjen, je tudi ta, da mora podjetje biti inovativno ali vsaj dojeto kot inovativno, zlasti če tekmuje z večjimi podjetji. Skratka, vidite kar nekaj internih elementov, ampak to deluje samo, če imamo ustrezno poslovno okolje. Zato imamo tu različne elemente, o katerih je bilo govora že prej, precej zapletene vprašanje, kot vidite, in v končni fazi moramo upoštevati vse te elemente, če hočemo prepoznati ne samo podjetja, ampak tudi m, mm, težave, s katerimi se soočajo, ovire. Naslednje vprašanje. Ne gre samo za število ustvarjena delovnih mest, pač pa gre tudi za kakovost delovnih mest. Kakšni so delovni pogoji ljudi, ki delajo v MSP-jih? Vidimo, da je razlik zelo dosti vidimo na vrhu diferencijacija po velikosti podjetij, katera delovna mesta so bila ustvarjena v krizi, to so v svetlih stolpcih in v rdeči barvi delovna mesta po krizi. In če razlikujemo delovna mesta, ki so nastala ali so izginila po plači, vidimo, da v mikropodjetji vidimo padec v vseh kategorijah, zlasti v sredini, v majhnih podjetjih, pa že vidimo neko ustvarjanje delovnih mest. V najnižjem plačnem razredu ali pa, če gremo naprej, tudi v višjem plačnem razredu. Tako da tu se pravzaprav ne da um, reči nekaj določnega, ker je tako velika heterogenost delovnih pogojev. Zanimivo je tudi, da je bilo raziskav zelo malo, zato lahko iz teh drobcev vidimo, da so ugotovitve različne. Nekateri raziskovalci so ugotovili, da so delovna mesta v MSP-jih slabša kot v velikih podjetjih. Drugi raziskovalci so prišli do ravno nasprotnega rezultata. In če si bolje pogledamo, bi oboji lahko imeli prav, ker govorijo o različnih vidikih. Zdi se, da so bolj trda dejstva, kot so reprezentativnost, plača, slabši v manjših podjetjih. Po drugi strani, ko grejo za mehkejše dejavnike, vzdušje, eh, pomen, Eh, avtonomnost, prožnost, to pa se zdi, da je veliko boljše v majhnih podjetjih kot v velikih. Nadalje smo želeli raziskati, kako poteka proces nastajanja delovnih mest. Ne bo presenetilo, da je da je v MSP-jih to zelo neformalno. V glavnem je lasnik tisti, ki odloča o tem in to tudi ni standardizirano zato, ker se to ne dogaja tako pogosto kot v velikih podjetjih. Kljub temu pa, če si pogledamo druge menedžerske odločitve, je to odločanje zelo strateško. Tako da podjetniki vedno razmislijo, ali se jim splača ustvarjati to delovno mesto, ker noče ustvariti strategije najemanja in odpuščanja. Zato razmišljajo bolj, ali lahko ponudim neko dolgoročno perspektivo in ali si lahko tega delavca privoščim na dolgi rok. Prej ste govorili o neformalnem znanju, o informacijah, ki se pridobijo skozi delo. To je zelo pomembno že v postopku najemanja pri MSP-jih so življenje pisi in delovne izkušnje samo kljukica, ki jo naredijo. Tisto, kar je pomembno, je, da spoznajo človeka, ki se prijavlja. Zato so razgovori najpomembnejši pri izbiri določenega kandidata. Ponavadi je več krogov razgovorov, do pet, šest krogov. To ne vključuje samo lastnika, menedžerja, pač pa tudi prihodnje kolege, kajti zelo pomembno je, da se nov kandidat lepo vključi v tim. Zato gre tukaj tudi za vprašanje osebnosti. Tudi kar zadeva izziv pri najemanju je to, da na trgu dela ni ustreznih znanj, prav tako niso tako zelo transparentni na trgu dela, tako da je tudi tu konkurenca in potem bolj strukturna vprašanja, kot so uh, zakonodaja, obdavčitev, kar jim zmanjčuje možnosti, da bi ponudili plače, ki bi bile zanimive. Če lahko zaključim, želeli smo priti do nekaterih točk, kjer bi lahko imeli potencial za izboljšave. Govorili smo že o splošnem poslovnem okolju, dostopu do financiranja. To so običajna vprašanja. Navajam pa tudi nekaj točk, ki so mekejše narave, recimo podjetniški duh, potem eh, kultura sprejemanja tveganja ali pa tudi kako bi lahko izboljšali sam okvir za MSP-je. Vsa podpora ki bi jo lahko zagotovili MSP-jev, ni nujno, da prihaja od države. Tudi organizacije delodajalcev so zelo pomembne in zelo primirne, da podprejo MSP-je, ker jih dobro poznajo in vedo, kako je MSP-je možno podpreti. V nekaterih državah pa okolje za organizacije MSP-jev ni ravno ugodno. Skratka, omogočiti bi morali okolje, ki bo omogočalo več pod, podpore MSP-ju. Potem zaposlovanje in trg dela. S tem je povezanih več vprašanj. Plača, siva ekonomija, ki predstavlja konkurenco MSP-jev, delovna zakonodaja, ki je nestabilna ali neprimirna za doseganje namena. Pomemben vidik pa je tudi vidik ujemanja kot smo omenili že prej, znanja, ki niso prilagojena potrebam MSP-jev. Tu bi lahko nekaj bolje naredili, prilagodili sistem izobraževanja za potrebe malih podjetij. Vemo pa tudi, da so MSP-ji zelo dobri pri izobraževanju, formalnem ali neformalnem, tudi v hiši, recimo oblika vajeništva, tudi to bi lahko izkoristili pri ustvarjanju delovnih mest. In ne na zadnje, kako bi lahko izgledali nekateri inštrumenti za spodbudanje delovnih mest? Videli smo, da gre za medsebojne povezave, videli smo, katere so značilnosti najbolj dinamičnih podjetij. Nikakor ne smemo ustvariti inštrumenta, ki bi temeljil na eni sami razsežnosti. Predlagamo svežnje, ki bi kombinirali različne elemente. In tu se ponovno vrnemo k vprašanju vse na enem mestu, kar je bilo omenjeno že prej. Mislim, da tu lahko zaključim. Hvala lepa za vašo pozornost. Če imate kako vprašanje, sem vam pa na voljo. Well, uh, Hvala za to navdihujočo predstavitev. Mislim, da časa za vprašanja ni. Bi vas pa prosila, ali bi lahko poskrbeli za to, da se vaše poročilo razdeli in da to prejmejo vsi člani. Nekateri so nam reče odšli, tako da bi za nas to bilo zelo, zelo koristno. Hvala lepa, da ste prišli in da ste nam dali možnost, da vam prisluhnemo. Uh, I just also want to remind you that uh spomnila bi rada, da je rok za uložitev predlogov sprememb 27. april ob 12. obravnava predlogov sprememb za poročilo gospoda Krasnodebskega 30. maj, sprejetje v odboru za zaposlovanje 15. do 16. juni in potem seveda razprava na plenarnem zasedanju septembra. To pomeni, da prehajamo na točko 16 na dnevnem redu, to pa je socialna integracija in vključevanje v trg dela. To pa je v okviru pobude v zvezi z begunci. Besedo bi predala kar takoj gospe Manueli Geleng strani komisije in potem bo seveda tudi možnost, da bodo postavili vprašanje tako poročevalec kot tudi poročevalci v senci. Začeli pa bi kar za gospo Geleng, izvolite. Gospe Geleng ni ker se ji je spremenil urnik, tako da jo moram nadomestiti. Thank you very much. I would start... Hvala lepa. Naj začnem z nekaj uvodnimi navedbami glede same tematike integracija prosilcev za azil in migrantov v trg dela. Najprej. Govorim seveda v imenu Manuele in eh, delovne skupine za integracijo v trg dela. To skupino smo ustanovili pri komisiji v Generalnem direktoratu za zaposlovanje. Integracija na trg dela je predvsem pristojnost držav članic. EU igra pomembno vlogo pri zagotavljanju spodbud za ukrepe držav članic, recimo, spodbujanjem izmenjave dobrih prak za zgodno integracijo in za uporabo sredstev EU. Sedanja situacija beguncev v EU kliče k bolj ambicioznemu in usklajenemu ukrepanju na vseh področjih, še zlasti pri zaposlovanju, izobraževanju, socialnem vključevanju, če omenim samo nekaj področji. Naučiti se moramo lekcij iz preteklosti pa tudi iz izmenjave praks in izkušenj med vsemi deležniki. Poleg neposrednih potreb beguncev moramo spodbujati njihovo aktivno vključevanje v država gostiteljicah, še zlasti vključevanje na trg dela. Učinkovito vključevanje na trg dela je ključ. Države članice morajo zato zagotoviti, da da bodo prosilci za azil imeli dostop do trga dela vsaj v devetih mesecih od dneva, ko zaprosijo za mednarodno zaščito. Nekatere države članice prosilcem omogočajo, da se vključijo na trg dela še prej. Recimo Švedska, Grčija, Portugalska jim dajo neposreden dostop. Avstrija in Nemčija v treh mesecih, Belgija pa po štirih mesecih drugi sledijo temu dobremu zgledu. Italija je skrajšala čakalno dobo šestih na dva meseca. Da bi omogočili vključevanje na trg dela, je pomembno ponuditi jezikovno izobraževanje, eh, splošno izobraževanje zlasti za otroke in poklicno usposabljanje. Prav tako je treba pospešiti priznavanje njihovih znanj in kompetenc in jim omogočiti dostop do dela. Zgodna informacija glede kulture in vredno države gostiteljice je tudi pomemben element. Mreža zavodov za zaposlovanje je sprijela pobudo za izmenjavo najboljših praks, pa tudi za ponovitev zaveze, da združimo sile v spopadu z izzivi in za vključevanje beguncev na trgu dela. To so ključen umestnik med brezposelnimi in trgom dela. Zavodi za zaposlovanje točno poznajo konkretne potrebe. Begunci prihajajo z raznolikimi veščinami, ki lahko prispevajo gospodarstvu držav članic. Da bi zagotovili, da bodo te veščine dobro uporabljene, moramo zagotoviti, da bomo ponudili recimo jezikovne tečaje skupaj z ukrepi, da bi uporabili znanja, ki jih begunci že imajo. Kot ste včeraj slišali od komisarke Tyson, bo komisija pripravila agendo za veščine, ki bo vključevala tudi ukrepe beguncev. Evropski socialni sklad lahko pomaga pri teh ukrepih za boljši dostop do trga dela za te novo eh, prispele. Prav tako so tu tudi priporočila za posamezne države v okviru evropskega semestra. Regije in državljani igrajo ključno ulogo pri integraciji prosilcev za azil. Mnoge države so vstopna, tranzitna ali končna točka, vendar se države niso ustrezno opremljene z sredstvi, zmogljivostmi in znanji. Zato skozi inštrument financiranja podpiramo to, da bi na lokalni ravni izboljšali zmogljivosti, zlasti tiste, ki so v prvi bojni črtvi in ki se morajo ukvarjati z eh, vključevanjem državljanov tretjih držav oziroma konkretne beguncev v družbeno življenje. Če se vrnem na to, kar mi počnemo v GD-ju za zaposlovanje v okviru dejavnosti delovne skupine. Ta delovna skupina je bila ustanovljena oktober 2015, torej lani po vročem poletju, bi rekla, ki smo ga doživeli v Evropi z več valovi beguncev. Osnovna ideja je, da bi dejavnosti vključevanja na trg delo vključili v druge dejavnosti našega generalnega direktorata, pa tudi, da bi se uskladili z drugimi generalnimi direktorati pristojnimi za isto vprašanje. Tisto, kar v prvi vrsti počnemo, je to, da zelo tesno sodelujemo z generalnim direktoratom za pravosodje notranje zadeve. Prav tako smo se v okviru evropskega semestra osredotočili na izzive, ki jih imajo ljudje eh, z priseljensko preteklostjo in tudi begunci. Kot rečeno, prva odgovornost za vključevanje na trg dela je na državah članicah. Komisija skuša zbrati obetavne najboljše prakse, ki jih nameravamo tudi dati na splet, da bodo tudi drugi deležniki lahko Eh, prebrali, kakšne so. Tudi to je naloga, ki jo še izvajamo. Pomagamo tudi državam članicam in tu predvidevamo program medsebojnega učenja na to temo. Ta dogodek bo potekal k malu 22. junija v Bruslju in komisarka Tajsnova naj bi bila na tem dogodku prisotna. Prav tako delamo na več učnih programih, programih medsebojnega učenja, tu države članice izmenjujejo najboljše prakse. Ena od držav članic, ki je pripravljena sodelovati, je Španija, zato bomo predvideli dogodek v mesecu maju. Prav tako je tudi nova mreža ESE. F za sodelovanje na področju migrantov in tu so vključeni vsi partnerji in deležniki pri Evropskem socialnem skladu, da bi izmenjevali dobre prakse. Februarja letos je v Bruslju potekalo prvo zasedanje te skupine. Kot rečeno, v novi agendi veščin skušamo upoštevati specifične potrebe beguncev, zlasti kar zadeva priznavanje njihovih že pridobljenih kvalifikacij. Prav tako zagotavljamo podporo tistim, ki delajo v prvi bojni črti, tako rekoč, pri zagotavljanju pomoči beguncem in migrantom. In ne na zadnje, nudimo smernice državam članicam glede uporabe sredstev pri integraciji prosilcev za azil in beguncov. Morda vam lahko ponudim nekaj več informacij v EU za izboljšanje zaposlovalnih priložnosti prosilcev za azil. Lahko Evropski socialni sklad že ponudi podporo za vključevanje in integracijo na trg dela. Ukrepi predvideni za vključevanje in integracijo prosilcev za azil vključujejo jezikovno usposabljanje, poklicno izobraževanje, vendar pa podporo Evropskega socialnega sklada lahko podelimo samo tistim, ki imajo zakonit dostop do trga dela v primerih, ko države prosilcem za azil omogočijo dostop do poklicnega izobraževanja ali pa ko gre za izobraževanje mladoletnikov. Poleg individualne podpore prosilcem in njihovim družinam, lahko Evropski socialni sklad pomaga tudi pri storitvah javne uprave, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z konkretno situacijo ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Poleg tega imamo tudi sklad za tiste, ki so najbolj ogroženi. Tu se zagotovi neposredna pomoč, hrana, in spodbuja se tudi zagotavljanje pomoči, ne glede na status. Države članice pa so tiste, ki bodo individualno opredelile ciljne skupine in tudi podpora iz tega sklada je odvisna od tega, kako sama država opredeli pomoč. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa vabim predstavnike političnega oddelka A, gospo Silveiro Pakuđo in gospo Pakrac, da predstavita svoja stališča v zvezi s tem. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Veseli nas, da lahko v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve predstavimo naše stališča. Na prošnjo koordinatorjev in na lastno pobudo smo pripravili tri dokumente v zvezi s eh, socialnim, socialnim vključevanjem eh, na trg eh, dela za begunce. Prvi dokument se nanaša na strategije in dobre prakse, vsebuje pa primerjavo političnih pristopov, ki jih najdemo v evropskih in mednarodnih organizacijah. S tem smo želeli identificirati glavna vprašanja in kontroverzne točke. Ta dokument so pripravili zonani strokovnjaki. Druga dva dokumenta pa sta nastala znotraj eh, naše parlamentarne službe. Prvi dokument se nanaša na eh, mreže in platforme, ki so na voljo beguncem, gre za eh, mehko koordinacijo. Tretji dokument pa se nanaša na finančne instrumente. Besedo bom predala kolegici, ki bo predstavila eh, glavne sklepe. Hvala, Patriša, za besedo. V naslednjih desetih minutah bom osem minut posvetila ključnim točkam. Najprej vključevanje beguncev na trg dela, strategije in najboljše prakse. To je pripravila Regina Kole Zajder iz Inštituta za raziskovanje zaposlovanja v Nemčiji. Najprej bi rada izpostavila nekaj kvantitativnih vidikov, nekaj zanimivih eh, ocen. Vsi razmišljamo o valovih beguncev. Kaj to pomeni za eh, delovno silo v Evropi? OECD je eh, pripravila eh, oceno in ta ocena pravi, da če bomo v evropsko gospodarsko območje vključili en milijon ljudi, to predstavlja ni celi 4 odstotka eh, celotne delovne sile. Mislim, da lahko to pomaga v razpravah. V Nemčiji imamo drugačno oceno, tam je eh, število beguncev namreč eh, precej visoko. Če izračunamo begunce, ki so ustrezne starosti za to, da se vključijo na trg dela, bi lahko prišlo do Eh, povišanja števila delavcev za 1,4 odstotka. V Nemčiji bi to pomenilo 1,5 odstotka dodatne delovne sile. Glede na to, da so eh, podatki za brezposobnost eh, nižji, bi lahko bile posledice za zaposlovanje oziroma posledice za brezposobne više in na to učinki, stranski učinki. Če tudi delavci tekmujejo, so uh, ti učinki ponavadi eh, kratkoročni in eh, neravno veliki. Ampak razmere so lahko drugačne v tistih državah, ki imajo uh, bolj zaostrene pogoje na trgodela, ker je torej več brezposelnih. Na to vprašanje stroškov. Stroški za javni proračun so lahko precej visoki. Ocene kažejo, da lahko predstavlja en odstotek BDP-ja na švedskem, ni celi šest na danskem ali pa ni cela štiri odstotka v Nemčiji. Ne smemo pa pozabiti, da, vsaj po podatkih, ki izhajajo iz te študije, to vpliva tudi na eh, povpraševanje. Ne gre torej zgolj za porabo sredstev. Na to stroški vključevanja Eh, vključevanje seveda ni brezplačno. Kot lahko vidite v študiji in eh, kot vemo, zaradi podatkov, ki jih imamo v eh, javni upravi v Nemčiji, približno 80 odstotkov tistih, ki so se registrirali na zavodih za zaposlovanje, niso končali svoje izobrazbe oziroma nimajo končne izobrazbe, niso končali poklicne šole to eh, pomeni, da so lahko stroški uh, njihovega izpopolnjevanja visoki. Uh, pri tem ne upoštevamo stroškov jezikovnih uh, tečajev. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da bo veliko izmed teh beguncev tukaj ostalo dlje časa, kar pomeni, da lahko ima neuključevanje precejšne stroške za gospodarstvo in za celotno družbo. Toliko z kvantitativnega vidika. Sedaj pa bom predstavila pet glavnih eh, vidikov, ki smo jih izpostavili, ko smo pripravljali eh, politične dokumente petih različnih organizacij. Začeli bomo z moduli za integracijo, ki jih je pripravila Gerane Redrecija Home skupaj z nacionalnimi kontaktnimi točkami. Gre za eh, migrante, ampak deloma se posvečajo tudi beguncem. Primerjali smo tudi študijo Evropskega parlamenta o vključevanju beguncev, na to besedilo eh, UNHCR, dokument OECD in eh, študijo Mednarodnega denarnega sklada. To pomeni, da smo dobro pokrili tako evropske, kot tudi mednarodne organizacije. Imamo torej pet različnih študij, vsi, oziroma pet različnih sklepov, vsi ste že slišali za to mednarodni konsens obstaja glede tega, kar, eh, kaj je treba narediti. Najprej vprašanje dostopa do trga dela. Slišali smo, da so lahko pravna pravila in pa izvajanje ustrezne direktive eh, problematični na to preizkus trga dela. Tudi to je lahko problematično. Eh, begunci lahko dobijo službo zgolj, če se za to službo ne prijavi noben evropejec oziroma um, državljan določene države. To so omejitve, ki obstajajo pri dostopu do trga dela in to seveda vpliva tudi na hitro vključevanje na trg dela. Te ovire je treba odpraviti, če želimo hitro vključiti begunce na trg dela. Na to vprašanje same strategije in to, to se sedaj navezuje na teh pet osi. Najprej hiter dostop do jezikovnih tečajev, na to eh, kakovostno svetovanje, zato da eh, razvijemo individualiziran eh, načrt vključevanja in to pomeni tudi priznavanje znanja in eh, tujih diplom. To je lahko bolj ali manj zahtevno, odvisno je seveda od konteksta v državi. V državi, kakršno je Združeno kraljestvo, je to lažje, zato ker je njihov uh, sistem bolj fleksibilen, to pa je teže v uh, reguliranih sistemih, kakršen je nemški. Tretja os uh, zadeva pomoč pri iskanju delovnega mesta. Uh, Eh, in gre tudi za ciljno usmerjene subvencije. To pomeni, da nadomeščamo zgolj eh, identificirani primankljaj pri produktivnosti. Ciljno usmerjeni ukrepi za begunce so potrebni zgolj, ko begunec ne govori jezika države gostiteljice. Eh, ker so lahko drugače usmerjeni ukrepi neproduktivni. Četrta ose nanaša na vključevanje v družbo in demokratične vrednote. To je lahko že del eh, tečaja, jezikovnega tečaja. Eh, za vključevanje v družbo pa je pomembno tudi, da sodelujemo z nevladnimi organizacijami. Eh, uporabljati moramo mentorje in pa prostovoljce. Poslužimo se lahko različnih dejavnosti, ki jih izvažajo, eh, se pravi, čujem, izvajajo begunci, tako da stopijo v stik z državljani države gostiteljice. Peta in zadnja os pa se nanaša na specifične osebne, socialne, zdravstvene in ekonomske potrebe, še posebej eh, se osredotočamo na ženske. Begunke imajo namreč večje, večje težave pri vključevanju v družbo. Gre za vprašanje dostopa do javnih eh, storitev, tudi zdravstvenih eh, storitev, zdravstvene oskrbe. Vsi begunci oziroma vsi prosilci za azil nimajo istega dostopa in niso obravnavani na enak način. Težava je tudi ta, da uslužbenci niso nujno izurjeni, kar se tiče uh, pomoči različnim kulturam, tako da ne vedo vedno, kako reševati specifiko uh, posameznikov. Še ena točka, ki je lahko sporna, je vprašanje eh, financ. To se prav tako nanaša na enako obravnavo, kar se tiče eh, socialnih transferjev in nadomestil in kar se tiče minimalne plače. Gre za vprašanje ravni eh, nadomestil. Naprimer, Danska je znižala pravila za enako obravnavo, ki sedaj veljajo pod posebnimi pogoji za begunce revščina je lahko ovira pri vključevanju na trg dela. Če se pozabi na načela enake obravnave, eh, na načela eh, enakega plačila za vse državljane. Naslednje vprašanje se nanaša na možnost sankcioniranja beguncev, če ne upoštevajo eh, vseh teh ukrepov. še ena sporna točka, o kateri se razpravlja v Nemčiji, pa je vzpostavitev eh, minimalnih plač. Stopili smo v stik z mednarodno organizacijo dela, ki jo skrbi, da bi to lahko privedlo do socialnega dumpinga in vplivalo na trg dela širše. V študiji smo izpostavili nekatere uh, izzive in pripravili politična priporočila za delovanje na evropski ravni. Trenutno podatki eh, niso ravno primerljivi, kar se tiče eh, učinkov vključevanja eh, beguncev. Imamo nekaj podatkov o vključevanju migrantov, kar pa se tiče vključevanja beguncev, pa zaenkrat še vedno obstaja precejšna črna luknja. In to me vodi k naslednji točki. Vsi so pripravljeni za izmenjavo najboljših praks na eni strani. Ampak trenutno nimamo dovolj dokazov, nimamo dovolj podatkov, zato je treba začeti z bolj sistematičnim zbiranjem podatkov, tako da bomo dejansko ugotovili, kaj dobro deluje v državah članicah. In še tretja točka, sodelovanje na evropski ravni. S tem se navezujem na drugi dokument, eh, ki pokriva evropske mreže in platforme. Ugotovili smo namreč, da obstaja cela vrsta evropskih mrež in platform. Imamo uh, evropsko mrežo za platforme, ki uh, jo upravlja uh, eh, GD Home, na to Evropski socialni sklad, ki, pogru, ki pokriva migrante, na to imamo mrežo PES, delovno skupino, imamo Evropsko skupino za uh, migrantke, na lokalni ravni pa imamo delovno skupino pod Eurocities, ki prav tako razpravlja o vključevanju migrantov. Vključevanje beguncev je seveda blizu vključevanju migrantov, ampak najprej, najprej potrebujemo več eh, podatkov, kakšna je specifična narava vključevanja migrantov in eh, beguncev v družbo. Veliko skupin je projektnih skupin, zagotoviti je treba kontinuiteto. Veliko znanja uh, se izgubi v teh različnih skupinah, ki jih financira Evropska komisija. Več o tem lahko preberete v drugem besedilu, v drugem dokumentu. Sedaj pa na kratko še o tretjem dokumentu, ki se nanaša na finančne instrumente Evropske unije. kot je dejala komisija, je vprašanje vključ, vključevanja na trg dela eh, nekaj, kar traja vsaj pet ali šest let za večino eh, beguncev. Pri tem je treba upoštevati dokaze iz preteklosti. To niso sredstva, s katerimi upravlja generalni direktorat Home, ampak generalni direktorat Empel eh, in pa Evropski socialni sklad, ki bo vedno pomembnejši na tem področju. Tudi če države članice učinkovite rabijo sredstva in komisija je v ta namen sprejela več ukrepov, ki so opisani v dokumentu, ostaja na mizi še vedno nekaj vprašanj, ki so nerešena. Države članice, ki se soočajo z večjimi težavami na trgu dela, so lahko namreč eh, v zapleteni situaciji. Države članice, kot je, kot je Grčija, imajo omejena sredstva in tudi, če v večji meri uporabljajo Evropski socialni sklad, lahko s tem, ko porabljajo denar za begunce, eh, vzamejo denar drugim dolgotrajno brezposelnim, zato ker že sedaj nimajo dovolj sredstev, da bi eh, pomagali vsem tem skupinam. Rešitev za to je več. Ena od teh, ki jih nismo upoštevali, je naprimer vzpostavitev dodatnega eh, sistema oziroma instrumenta za financiranje. To bi bil sklad za vključevanje beguncev, ki bi pokril eh, občine. Občine se namreč ukvarjajo z begunci na terenu. Trenutno pa ni neke konkretne politične razprave na to temo. V osnutku poročila Evropskega parlamenta, eh, poročilu, ki nastaja tukaj v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, je bil predlog, ki smo ga slišali že v preteklosti, ponovno izpostavljen, da bi torej povečali eh, nabor sredstev Eh, za Evropski socialni sklad, ki bi tako predstavljal 25 odstotkov eh, kohezijske politike, tako da bi eh, upoštevali dejstvo, da potrebujemo več sredstev za vključevanje na trg dela. Se upravičujem, malce dolga sem bila, zahvaljujem se vam, da mi niste vzeli besede, ovenem pa sem pripravljena seveda odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala za pozornost. Ok, um, uh, we have a... Hvala. Hvala obema. mislim, da so te teme izjemno zanimive in eh, vsi se za njih eh, zanimamo. Ampak bomo kar eh, sledili seznamu. Najprej boste besedo dobili vi, uh, imate priložnost za kratko izjavo, na koncu lahko zastavite vprašanje, na koncu pa bomo obema gospema uh, Eh, gospe Krac in gospe Seredi dali možnost za odgovor. Prosim vas, da se držite približno minute, minute pa pol. Uh, v tem času predstavite lastna stališča, obene pa lahko zastavite vprašanja. Drugače nam ne bo uspelo, ker ne bomo imeli dovolj časa, če bi to razdelili v dva dela. Prav? Prav. Najprej gospod Benefaj poročevalec. Hvala lepa. Hvala predsedujoča in hvala za to, da ste organizirali ta dodaten trenutek, ko lahko spregovorimo o vključevanju migrantov, ko vidimo, kako veliko pozornost naš odbor pripisuje tej tematiki. Zahvaliti se želim tudi Evropski komisiji za predstavitev delovne skupine Generalnega direktorata za zaposlovanje. Nisem edina v tej dvorani, ki je mnenja, da je absolutno nujno, da ravno vi v tem generalnem direktoratu vodite delo pri tako specifični tematiki, ki zahteva vaša strokovna in organizacijska znanja, da se lahko dovolj poglobljeno in podrobno lotimo te tematike. Pri pripravi osnutka poročila sem se oprl na vaše delo, izkoristil sem vaše dragoceno sodelovanje, zlasti gospa Gelenk mi je bila veliko pomoč, žal pa je danes ni z nami. Menim, da je to prava pot za nadaljevanje razprave, ki bo trajala kar nekaj let, bodi si pri pripravi programov, kot tudi pri javni razpravi. Zahvaljujem se tudi tematskemu sektorju in moje poročilo je veliko koristi imelo od predstavitev v teh sintetičnih dokumentih, ki zelo osvetlita tematiko. Gre za pravi labirint evropskih inštrumentov, ki so nam na voljo, za programe, ki omogočajo vključevanje beguncev in zagotavljajo zelo dragoceno panoramo, pregled nad vsemi platformami, ki so na voljo. Moram zelo odkrito povedati, da gre za dve vprašanji, kjer je resnično bila potrebna strokovna pomoč in poglobljene raziskave. Prepričan sem, da boste v mojem besedilu našli tudi besedilo, ki ste ga pripravili sami in ki sem ga citiral. Torej, hvala lepa za opravljeno delo in hvala lepa tudi za hitrost, s katero ste nam dali ta besedila na voljo. Dodal bi še zadnji razmislek o konkretnem vprašanju evropskih skladov. Po mojem mnenju je treba povedati par stvari. Izboljšati je treba sinergije pri izrabi različnih skladov in vem, da Evropska komisija dela v tej smeri, to seveda lahko samo podpremo. V tem trenutku seveda nimamo dovolj sredstev in če primerjamo sredstva z vlogami za azil v zadnjih dveh letih, vidimo, da je teh sredstev odločno premalo. In potem je treba celo paleto evropskih programov, tako na evropski ravni kot na nacionalni ravni, spraviti v neko strategijo, v neko koherentno celoto. Skratka, potrebujemo poenostavitev za dostopanje do sredstev, tako da bi tudi lokalni akteri, mesta recimo, ki nosijo velike stroške za prvo pomoč, da bi tudi ti lahko dostopali do sredstev za vključevanje prosilcev za azil in migrantov. Zato pričakujemo pregled večletnega finančnega okvirja, pri čemer moramo imeti v mislih vse predloge vsepovane v teh dokumentih. Upamo, da bodo komisija in države članice dovzetni za naše pripombe in da ne bomo zapadli v igrice, s katerimi tvegamo, da bomo škodovali vsem, tako evropskim državljanom, kot tudi beguncem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalec v senci, gospod Mann, izvolite. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča pomembno, se mi zdi, da obravnavamo tako temo. Jasno je, kakšna je podlaga. Poslušal sem odličen govor eh, žena Kloda Junkerja v zvezi s stanjem Unije. Opozoril je na pomembne tematike. Pravi, da uh, ni dobro, če bojkotiramo, begunce, če, če postavljamo nove eh, meje, eh, ne smemo pozabiti na svojo preteklost. Mislim, da je to zelo pomembna podlaga in eh, pomembno je, da imamo neko skupno evropsko pot. Treba je okrepiti zunanjo mejo ohraniti, eh, šengenski sistem, ampak eh, to eh, ni edino. Treba je gotoviti, kako bomo živeli drug z drugim. Zato je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da imamo določene elemente, dogovorjene azilne politike. Vsak mora pri tem sodelovati, ne moremo uh, se enostavno zatekati uh, k ekstremističnim gibanjem. Uh, enostavno uh, nima prav tisti, ki menijo, da lahko to vprašanje eh, rešimo na nacionalni ravni. Zahvaljujem se kolegu Bonifeju, da se loti te tematike in upam, da bomo na koncu dobili dobro poročilo, kajti imamo veliko podobnih zamisli. Prvo, eh, prvo področje se nanaša na jezik. To je pomemben vedik. Eh, to je izpostavila komisija, to je izpostavljeno tudi v poročilu. Človek se mora naučiti jezika. Ne gre za to, da tistim, ki pridejo, rečemo, da jih bomo kaznovali, ampak želimo jih um, narediti bolj bogate. Uh, jezik je pomemben, kaj ti uh, le na ta način se lahko razume, kaj drugi ljudje uh, menijo. Sicer se vsi pogovarjamo samo v angliščini, pa se niti ne razumemo. Potem je tukaj izobraževanje. Vsi potrebujemo dovolj izobrazbe, kaj ti zgodi se, da nekdo eh, ne ostane dovolj dolgo v podjetju, da se nauči, če pa eh, ima priložnost, da eh, si pridobi neko izobrazbo in če se potem recimo vrne v svojo domovino, je pridobil določeno znanje, ki ga lahko v svoji domovini uporabi. Prizadevati si moramo za to, to je dobro argumentiran korak. Vesel sem, da smo se prej pogovarjali o majhnih in srednjih podjetjih. Kajti tudi ta lahko reče, čeprav morda zdaj ne potrebujemo prav vsakega človeka, se bomo potrudili, da opravimo vsaj neko praktično ugotavljanje, da bomo videli, kaj sploh potrebujemo, da potem temu sledi integracija. Veliko sem se pogovarjal tudi z mlagimi in mnogi pravijo, ne potrebujem izobraževanja, potrebujem denar in potem uh, vprašamo, zakaj potrebuješ denar, uh, moram uh, plačati svoje uh, prijatelje. Gre za to, da če ne bomo uh, naredili konca temu, um, ne bo v redu, kajti potrebujemo ustrezno pot, da bodo uh, Eh, tudi MSP-ji ustrezno sodelovali pri vključevanju. Čeprav tukaj ne gre samo za vprašanje izračunavanja stroškov, tudi oni morajo prispevati svoje. Mislim, da je to pomembno. Naj zaključim še s tematiko, ki se nanaša na finance. Seveda, ESF je, ima tukaj zelo pomembno vlogo. Gre za to, da uh, morda potrebujemo tudi uh, dodaten sklad. Ampak eh, jasno mora biti, eh, zakaj potrebujemo denar. Potrebujemo ga, da dosežemo učinkovite rezultate. Treba je najprej dobro izkoristiti denar iz Evropskega socialnega sklada. Jasno je treba pojmenovati, zakaj se denar porabi. Seveda ne smemo izigravati tistih, ki so brezposelni zoper uh, begunce. Uh, treba je iti po poti soodgovornosti. Tudi, kadar pride do kašne katastrofe, potrebujemo veliko denarja. No, vidim, da me omejujete s časom, ampak poskrbeti je za to, da ljudje dobijo občutek, da eh, bomo vse čas ostali humanitarni, da se temu pristopu ne bomo odpovedali. Hvala. Helga Stevens. Najlepša hvala, Helga Stevens. Thank you, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in hvala kolegom in kolegicam. Imam nekaj komentarjev in pa nekaj vprašanj. Vem, da se vsi soočamo z velikim izzivom menim, da je pomembno, da se osredotočimo na različne alternative, na različne cilje. Strinjam se, da imajo države članice določene pristojnosti. Prav. Ampak vprašanje je, eh, kaj želimo v zameno. Mislim, da eh, je treba začeti govoriti o um, skupnih pravicah in odgovornosti, skupni odgovornosti, ko govorimo o migrantih in beguncih. Ko je govora o pravicah in odgovornosti, odgovornosti, obveznostih, je treba govoriti tudi o tem, kako spodbujati k vključevanju, k integraciji. Govoriti moramo o tem, a je to pravica ali pa eh, obveza. Imamo določeno odgovornost, po, eh, pozdraviti moramo begunce in jih vključiti v našo družbo, v kar eh, najboljšem eh, obsegu. Ampak, če želimo, da nekdo nastopi na trgu dela, potem potrebuje ustrezno znanje. Nekateri begunci so že usposobljeni, imajo ustrezne kvalifikacije, potrebujemo pa več nadzora. Eh, tako da bomo eh, videli, če je to res, eh, če lahko zagotovimo usposabljanje, ki je dovolj kratko. če ni ustreznih kvalifikacij, se moramo najprej osredotočiti na eh, jezikovne tečaje. Če naprimer pridemo v eh, Flandrijo, v Belgiji, potem se je treba naučiti nizozemščine. Če pridemo v Valonijo, potem se je treba priučiti francoščine. To je tako pravica, kot tudi obveznost begunca oziroma prosilca za azil. Nismo jih prisilili, da pridejo sem, spodbujamo jih, da eh, se naučijo jezika, eh, da bodo tako lahko vključeni na trg dela in izkoristili svoje priložnosti tukaj. Zanimati se morajo za državo gostiteljico. Zato pa se morajo izobraževati. Moje vprašanje se nanaša na jezikovno usposabljanje. Ne moremo jih prisiliti v to, ampak če si želijo sodelovanje na trgu dela, če imamo naprimer sirce, uh, Irance, Irašane in če so ti izobraženi, če imajo morda celo doktorat, je prvo vprašanje, ki ga uh, je treba zastaviti, če so zmožni komunikacije, naprimer v nizozemščini. Prav kvalificirani so že lahko, ampak ali bodo lahko delali, naprimer, v bolnišnici v Flandriji, ali bodo lahko eh, dejansko upravljali svoje delovno mesto v določeni državi. Zagotoviti je treba torej, da eh, so njihovo znanje, njihove sposobnosti usklajene s potrebami trga dela. Ne moremo priznavati kar katerega koli eh, izobraževalnega sistema. Zagotoviti moramo, da je njihova raven znanja ustrezna glede na zahteve v določeni državi. Znati morajo tudi eh, jezik, še posebej to verja, eh, velja za določene poklice. Vprašanje je seveda, če je na državi gostiteljici Eh, da zagotovi vso to poklicno usposabljanje in jezikovno usposabljanje. Če je na državi gostiteljici, da eh, naredi vse za to, da vključi eh, neko osebo v družbo, brez da bi pri tem zagotovili spoštovanje določenih osnovnih svoboščin in vrednot, naprimer enakost med spoloma. Vemo, da se veliko držav članic trudi po najboljših močeh, poskušajo narediti vse za to. Potrebujemo na najboljšo možno izmenjavo najboljših praks, tako da se bomo lahko česa naučili ne zgolj uh, iz dobro delujočih programov, ampak tudi iz napak, ki so jih nekateri naredili v preteklosti, tako da se bomo lahko v prihodnosti temu izognili. Vprašanje je, če naj sredstva Evropskega socialnega sklada uporabimo za takšno izmenjavo najboljših praks, za to vrstne pobude. Sama v to nisem prepričana. Še nekaj me zanima. Eh, kar se tiče izmenjave najboljših praks, je treba ugotoviti, kako se lahko podpirata vzhod in eh, zahod. Zanima me, kako spodbujati ljudi, da eh, bolj natančno obravnavajo problematiko begunk. v preteklosti smo že videli, da eh, muslimanke niso vstopale na trg dela zato, ker so sledile eh, družinskemu življenju, eh, takšnim standardom, ki izhajajo iz njihovih domačih držav in to je ponovno pomembno vprašanje, kako vključiti ženske na trg dela in v družbo. Hvala. Najlepša hvala prosim vas, da se omejite na največ tri minute. Tudi ta čudoviti sestanek, ki smo ga začeli danes, eh, se mora enkrat končati. Veselo se, da dobi Renate Weber. Like that... Najlepša hvala. Resnica je naslednja. Realnost, v kateri danes živimo, je precej drugačna kot pa. Eh, svet, ki smo ga poznali v preteklosti. Včeraj je več eh, sto ljudi izgubilo življenje v sredozemlju, oziroma lani se upravičujem. In glede na to, kako eh, gledamo na te dogodke, je razlika med današnjo obravnavo teh dogodkov in načinom naše reakcije pred dvema letoma ogromna. Tako da sama nisem nujno tako navdušena nad določenimi elementi kot drugi kolegi in kolegice, ki so se oglasili, kar se tiče vključevanja begoncev. Z tega vidika je že ta podatek, da bi en milijon beguncev predstavljal zgolj 0,4 odstotka delovne sile, uh, ni relevanten. Ta podatek ni relevanten glede na to, da se je naš odnos do beguncev tako dramatično spremenil. Imam nekaj specifičnih vprašanj večinoma za Evropsko komisijo. Glede na raznolikost držav članic me zanima, do kakšne mere želimo, da se stvari dogajajo na nacionalni ravni oziroma uh, kaj lahko naredi Evropska komisija na evropski ravni. Razmišljam naprimer o morebitnih eh, rešitvah za ujemanje obstoječega znanja beguncev in eh, popraševanje na trgu dela, zato ker so države članice izjemno raznolike, kar se tega tiče. Na to priznavanje obstoječega eh, formalnega in neformalnega znanja. Kako to izvajati v praksi? Slišali smo, da obstaja več različnih platform v Evropski uniji. Večinoma vse podpira Evropska komisija. Vseeno pa je treba dejati, da to vrstna podpora ni vedno konstantna. Sprašujem se, če se je nekaj spremenilo z tega vidika. Glede na to, da vemo, kako pomembno je te platforme imeti in kako pomembno je sodelovati z državami oziroma se upravičujem z begunci. Hvala. Thank you, uh, Tanja González Peñas. Tanja González Peñas, ste tukaj? Izvolite. Gracias en primer lugar. Najlepša hvala. Hvala, da ste predstavili svoje sklepe in priporočila. Dokumenti, ki ste jih predstavili, bodo zelo uporabni za naše delo na področju socialnega vključevanja beguncev. To znanje bomo uporabili pri pripravi tega poročila. Tekom vaše predstavitve ste izpostavili dolgoročne stroške, socialne in ekonomske, za našo družbo, če eh, na kratki oziroma srednji rok ne sprememo ustreznih eh, ukrepov za socialno vključevanje in vključevanje na trg dela. Strinjam se s temi sklepi. Zanima pa me, kateri podatki so bili podlaga za te sklepe. Kaj nam lahko poveste o tem? To je še posebej pomembno sedaj, v tem času, ko uh, se soočamo z valovi migrantov, ki prihajajo. A ste upoštevali reze v državah članicah, v različnih državah članicah in vpliv teh rezov uh, na razmere za migrante? V moji državi, naprimer, migranti uh, nimajo več dostopa do nekaterih socialnih transferjev in nadomestil. Tudi španci, ki živijo v uh, tujini izgubijo dostop do eh, zdravstvenega sistema. Kako bo to vplivalo na migrante in na begunce, ki eh, želijo dostopati do zdravstvene oskrbe. Socialne eh, službe in storitve bodo imele ključno vlogo pri teh vprašanjih. V moji državi so te javne storitve pod velikim pritiskom težko je poskrbeti za vse potrebe. Kako bomo zagotovili, da bodo te službe pravilno delovale? Vem, da obstajajo dobre prakse v skandinavskih državah, v Nemčiji, v Združenem kraljestvu. V nekaterih primerjih omenjate tudi portugalsko. Če prav razumem, imajo te države dolgo zgodovino sprejemanja uh, migrantov in vključevanja migrantov v družbo. Zanima me, v kakšni meri ste analizirali specifične Eh, razmere za sredozemske države, naprimer Grčija. Tam je število prosilcev za azil izjemno visoko. Imamo tudi posledice eh, sporazuma s Turčijo, kar pomeni, da so razmere v Grčiji zelo specifične. V besedilu je govora tudi o sodelovanju s socialnimi partnerji, o njihovi vlogi pri vključevanju ljudi v družbo. Na to tudi vloga socialne eh, oziroma civilne družbe, se upravičujem. Imamo študijo oziroma besedilo OECD-a, ki govori o eh, tej tematiki. Zanima me, kakšne ukrepe je treba sprejeti na ravni organizacij civilne družbe oziroma na ravni sindikatov v zvezi z najboljšo prakso, ki je na voljo. Zanima me, če bi lahko uh, spregovorili o tem. Naj počasi sklenem. Vprašanje družinskega združevanja je prav tako izjemno pomembno. Govoriti je treba tudi o uh, obravnavi različnih spolov, o enakosti med spoloma. Škoda je, da smo priča situaciji v določenih državah, kjer eh, praktično ni imigrantov. Uh, in begoncev v Španiji, naprimer, jih eh, praktično zni. Zdi se, da uh, sprejemamo ukrepe, preden so ti dejansko potrebni. Ljudi sploh še ni. Te države so uh, sprejele zaveze, da bodo sprejemale imigrante, ampak to se še ni zgodilo. Ljudje uh, potujejo in pri tem tvegajo uh, Eh, svoje življenja, poslužujejo se storitev eh, tihotapcev eh, in mislim, da nas čaka še veliko dela. Najlepša hvala, Jean Lambert. The... Najlepša hvala in hvala za predstavitev. Najprej bi želela izpostaviti pravice, ki jih begunci in tisti, ki so deležni mednarodne zaščite, že imajo. Eh, imamo naprimer tudi direktivo o eh, kvalifikacijah, za katero sem bila poročevalka. Vprašanje je, kako države članice izvajajo zaveze in obveze, ki jih že imajo. Na to smo govorili o nekaterih izzivih pri dostopu do trga dela. Zanima me, če bi lahko naši gosti kaj več povedali uh, o dovoljenih za bivanje. In uh, o obdobju, ki velja za ta dovoljenje, katere države so zmanjšale ta obdobja, zanima me, kako to vpliva na uh, situacijo beguncev, kako to vpliva na usposabljanje, dostop do univerzitetnih programov in tako naprej. Veseli me, da ste se sklicevali na raven dohodkov uh, v okviru uh, izplačil za socialno varnost. V nekaterih državah članicah to velja tako za državljane Evropske unije, kot tudi za nedržavljane Evropske unije. Glede na padec prihodkov, padec nadomestil, moramo kot odmor za zaposlovanje uh, Eh, ugotoviti, kako to vpliva na zmaševanje revščine. Vprašanje je, eh, kaj se lahko zgodi z revščino. Morda lahko ta naraste. Mislim, da moramo zelo previdno obravnavati eh, ukrepe, ki izhajajo tudi iz predlogov komisije o spremembi pravnega reda, ki velja za azil. Kar se tiče te ideje o novem skladu, pa bi rada dejala takole. Mislim, da je treba odgovoriti na nekatere vprašanja, ki se zastavljajo. Uh, Eh, videli smo že, kako skladi uh, zarežejo v Evropski socialni sklad, brez da bi uh, v ta sklad namenili več denarja. Morda bi morali omogočiti uh, bolj neposreden uh, dostop do sredstev za občine, mesta ali kogarkoli že. Ali obstajajo oska grla na nacionalni ravni pri podpori lokalnim oblastem, ali pa poskušamo uh, Eh, te ukrepe sprejeti zato, da bi pospešili razvoj boljših schem. Morda bi lahko povedali tudi, eh, kako se uporablja eh, AMIF, sklad za migracije in vključevanje. Pogosto se uporablja za vračanje, naprimer, ne pa tako pogosto, kar se tiče vključevanja. Vsaj to ravnovesje ni ravno najboljše zanima me, če obstajajo eh, dokazi za to neravnovesje oziroma če imate kaj in več informacij o tem relativno novem skladu. Toliko z te strani, strinjam se številnimi eh, pripombami, ki so jih že izpostavili kolegi in kolegice. Na nas je odgovornost, da izpolnimo eh, pravne in humanitarne cilje. Govoriti je treba tudi o tej izmenjavi najboljših praks med vzhodom in zahodom. Hvala. Hvala, Laure, a že ni, mare bico to ni, je pa z nami Dominik eh, Marta, izvolite. Eh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V treh minutah eh, bom zastavil dve vprašanje. O tem smo namreč že govorili. Slišali smo eh, dobro predstavitev, eh, zanimivi besedil, ampak nažalost kolegici nista uh, pomirili uh, mene osebno. Koliko beguncev bomo imeli? En milijon, milijon pa pol, šest milijonov. Kakšen bo strošek? Ni cela štiri, ni celih eh, šest, en odstotek BDP-ja, eno milijardo, dve milijardi, koliko? V štirih letih bomo številne milijarde namenili tudi uh, Turčiji na to sredstva. Govorimo o Evropskem socialnem skladu, o posebnih skladih, o novem skladu, o konstantnem proračunu. Ampak komu bomo s tem škodili? V kaj bomo posegli? A bomo posegli v denar, ki ga namenjamo eh, mladim, ki vstopajo na trg dela? Bomo posegli v denar, ki ga namenjamo brezposelnim? Eh, bomo posegli v sredstva namenjena novim delovnim mestom? To ni bilo preveč jasno v vaši predstavitvi dveh vprašanj niste rešili. Prvič, kako razlikovati, kako vi razlikujete med begunci, političnimi begunci naprimer in eh, ekonomskimi begunci. Govorite samo o političnih beguncih, ampak očitno vaši ukrepi veljajo za preve, eh, precej več ljudi. In še eh, nekaj. Verjetno je med temi begunci veliko nesrečnih ljudi, ki so marsikaj postili za sabo. Eh, svoje družine, naprimer. Kako torej sprejeti ukrepe, eh, s katerimi bomo podprli eh, ukrepe za vračanje? Hvala. Hvala lepa. Mnoga vprašanja, ki so vam bila postavljena, so politična razumeli bomo, če se odločite, da na nje ne odgovorite. No, ampak vsekakor lahko marsikaj pojasnite. Potem pa bomo dalje, nadaljevali z našo politično razpravo in gospod Benifaj bo dobil zadnjo besedo. Prosila bi vas, če imate odgovore, da nam jih podate. Torej, jaz najprej odgovorim, potem pa komisija. Čim krajše, prosim. Ja, veliko zanimivih točk je bilo izpostavljenih. Nekatera vprašanja bom združila. Najprej glede financiranja. Iz analize, ki je bila upravljena, sem se naučila naslednjega. Oblikovanje novega instrumenta za financiranje bi znalo biti dolgotrajno, zapleteno, ko gre za ločeno postavko znotraj Evropskega socialnega sklada, eh, se strinjam s predstavljenimi mnenji. Imeli smo delavnici, delavnico, uh, ki se je nanašala tudi na ESS in izraženi so bili pomisleki, da bi, da bi sredstva morda šla potem na škodo drugih uh, Eh, skupin ljudi, ampak tukaj potrebujemo bolj poglobljeno analizo. Potem glede stroškov in glede tega, za koga, komu naj bi bilo namenjeno izobraževanje in pa tudi jezikovno izobraževanje. Eurostat je opravil določene študije in deloma s tem odgovorimo tudi na vprašanje, ki so se nanašale na politične in gospodarske begunce. Imamo torej uh, mednarodno pravico do subsidijarne zaščito. Uh, Begunci prihajajo iz držav, kjer jim okoliščine ne zagotavljajo, eh, da bodo lahko ostali živi in takih beguncev se ne sme vrniti. Okrog 50 odstotkov eh, se jih prepozna kot resničnih beguncev. Eh, mogoče jih je še več, mogoče bo več teh ljudi ostalo eh, dlje časa, kajti eh, vojni, vojne okoliščine so verjetno take, da kot element ne bodo izginile prav k malu. In to mogoče lahko upraviči tudi naložbe kajti eh, dovoljenje za bivanje eh, traja recimo eh, samo eno leto, potem pa se lahko podaljša v skladu z mednarodnimi pravicami in pravili. Potem menim, da nimamo dovolj podatkov, da odgovorimo na vsa ostala vprašanja. Mi smo bili osredotočeni na vključevanje na trg dela, ne pa na vračanje. Trenutno se ukvarjamo s tem, mogoče bi bilo dobro analizirati nekatera vprašanja, Eh, še bolj poglobljeno, recimo kakšna je specifična situacija v sredozemskih državah. Omejeni smo glede stroškov, eh, če so, trgi, eh, če so pogoji na trgu delovne sile slabi, potem integracija ne more biti um, uspešna. Seveda potrebujemo nadaljne raziskave v zvezi s temi vprašanji. To so bile glavne točke, na katere sem želela odgovoriti. Komisija, imate kakšne komentarje? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. No, mi smo GD Employment, zato bomo odgovorili na tiste vprašanja, za katera smo odgovorni. Najprej, ena glavnih točk ki jih je spostavil gospod Benny Fejsa, je nanašala na sinergije med financiranji. Uh, pozdravljamo ta komentar. Lahko rečemo, da sodelujemo z državami članicami, da bi uskladili potrebe in da bi našli načine, da izkoristimo sinergije. Dejstvo je, da je na voljo več skladov, ki jih je mogoče uporabiti za vključevanje eh, beguncev AMIF, ESS eh, e eh, in še mnogi drugi. Sodelujemo z državami članicami in različnimi službami komisije, da bolje izkoristimo te sklade in sredstva, ki jih imajo. Gre za evropsko financiranje, veliko sredstev pa prihaja iz proračuna držav članic. Eh, tako da dodatno podpiramo tudi države članice. Eh, potrebujemo evropski pristop k vprašanju veščin. Dejansko pa si prizadevamo na tem področju, pripravljamo eh, novo agendo na področju veščin, spretnosti in znanja. Torej, tukaj gre za priznavanje spretnosti in kvalifikacij to pa ne bomo storili samo za begunce oziroma migrante, temveč tudi za lastne državljane, ki se premikajo po Evropski uniji. Skušamo spostaviti pristop eh, za Evropsko unijo, da bomo prepoznavali spretnosti in pa kvalifikacije tudi pri migrantih. Potrebujemo neke vrste standardiziran dokument, recimo evropski potni list za uh, kvalifikacije za begunce. Tak potni list, o katerem razmišljamo, bi lahko bil razvit kot del uh, okvira, ki ga imamo za Europas. Kot sem povedala, to je projekt, o katerem razmišljamo. V takem potnem listu bi lahko imeli informacije o izobraževanju in usposabljanju ki so jih imigranti oziroma begunci uh, imeli v domovini. Potem lahko imamo specifične podrobnosti o veščinah, eh, recimo kako so bile veščine pridobljene ali preko izobraževalnega sistema ali preko praktičnega dela. Potem imamo tukaj lahko podatke o jezikovnem znanju. Eh, tukaj se zdaj spet vračam na potrebe, ki se nanašajo zlasti na učenje jezikov. Seveda je treba poznati tudi izobraževalne sisteme držav izvora. Zato bomo potrebovali veliko sodelovanja med različnimi institucijami na različnih ravneh, institucije na trgu dela, izobraževalne institucije, organi za priznavanje kvalifikacij, vsi ti bodo vključeni. Nova agenda na področju spretnosti bo obravnavala vse ta vprašanja in kot sem povedala, to bo koristilo ne samo beguncem, temveč tudi državljanom Evropske unije. Kar zadeva izmenjavo eh, tako imenovanih obetavnih praks, pa takole. Eh, države članice si po najboljših močeh trudijo odzvati se na situacijo, ki je zanje še vedno nova. Eh, zato še ne moremo reči, da so te prakse najboljše, preučujemo pa obetavne prakse. Ne zgledujemo se uh, samo po izkušnjah eh, severnih držav, obravnavamo tudi izkušnje držav z juga. Kot sem že omenila, organiziran bo dogodek, gostila ga bo Španija in tam bomo preučevali to kolegijalno učenje, ki je zanimivo za Unijo. No, ne na zadnje pa še bi želela omeniti vlogo socialnih partnerjev. Mnogi poslanci so jih že omenili, tudi oni imajo pomembno vlogo, na evropski ravni se jih jemlje resno. Socialni partnerji so pomembni, ko gre za vprašanje veščin, lahko ponudijo usposabljanje, so na terenu in eh, lahko ugotovijo, katere veščine so potrebne, da zagotovimo ujemanje s potrebami trga dela. Ne bi omenjala drugih tematik, ki niso pod eh, okriljem GD za zaposlovanje. So pa tukaj službe eh, komisije, ki delujejo na različnih področjih, recimo GD Home, tudi oni imajo več ukrepov in več skladov na voljo. Hvala. Hvala. Zadnjo besedo pa dajem poročevalcu gospodu Benifeju. Ja, še enkrat se želim zahvaliti komisiji in odgovornemu oddelku za to koristno izmenjavo mnen danes popovdne. Zahvaljujem se tudi za komisijo, sodelovanje v prejšnjih tednih, ko je šlo za parlamentarno delo, ki ga upravljamo. Zopet lahko jasno vidimo podobnosti pri stališčih političnih skupin. vidimo tudi, kakšne so razmišljanja oziroma ugotovitve naših gostov, to je komisije. Pripričan sem, da bomo plodno sodelovali, da bomo uspeli najti kompromise, da bomo pri delu napredovali skupaj kot parlament, tako da bomo na koncu pripravili dobro, končno poročilo, ki bo pomoč vsem deležnikom. Iz te razprave s tem bom tudi zaključil. Eh, namreč izhaja, da pri obravnavanju teh vprašanj potrebujemo sodelovanje in dejavno vključevanje na vseh ravneh, eh, institucionalnih ravneh. Potrebujemo eh, ustrezne odgovornosti in kot sem povedal že na začetku, ko sem predstavljal tematiko, bomo morali na tem delati dolgo časa. Zato moramo vse čas izmenjevati svoje stališča. Eh, razpravljati bomo morali tudi potem, ko bo naše poročilo, upajmo, sprejeto na parlamentu. Še naprej bomo morali sodelovati vsi skupaj, evropske inštitucije in vse druge institucionalne ravni, ki so vključene. Večkrat je bilo izpostavljeno, da vprašanje financiranja in menim, da je to ena od bistvenih točk, če želimo biti bolj učinkoviti in eh, če želimo bolje izkoristiti obstoječe vire, srednjeročno pa morda najdemo tudi nove možnosti. Hvala lepa, prepričan sem, da bomo dobro sodelovali še naprej. Hvala za tole priložnost. Hvala. 26. april je rok za obravnavo predlogov sprememb. V odboru EMPL bomo tole poročilo sprejemali 24. maja, na plenarnem zasedanju pa julija. Tako smo prišli do to. Skušali bomo preživeti eh, tiste dni. Eh,